Ladies and gentlemen, good afternoon. We are going to start the meeting. Gospe in gospodje, lepo zdrav. Začeli bomo z današnjo sejo. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Nihče ne ugovarja, tako da je dnevni red sprejet. V zvezi s tem bi želel omeniti dvoje. Tematska razprava bo tekala jutri v torek in sicer bomo razpravljali o razmerah v Egiptu. Ob prisotnosti Kristjana Bergerja, direktorja Evropske službe za zunanje delovanje. Prav tako dnevni red predvideva dodatno točko in sicer izmenjavo z predsednikom eh, Črnogorskega parlamenta Rankom Krivokapičem. To bo potekalo v torek ob 16. uri. Predsedujoči nima nobenih sporočil, tako da lahko preidemo kar na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer gre za sprejetje zapisnikov sej 18. oktobra, 25. oktobra, 15. novembra What the does he approval of the minutes of the previous meeting. You want to return back to the agenda, yes? Yes, please. Please, go ahead. Želite kaj povedati o dnevnem redu? Samo eno vprašanje imam v zvezi z glasovanjem jutri. Če bi lahko začeli z poročilom Vajdere, naš poročevalec v senci je lahko prisoten samo ob začetku glasovanja, na to mora oditi in uh, dobro bi bilo, če bi lahko spremenili vrstni red poročilu in bi najprej glasovali o poročilu Vajdere. Se s tem vsi strinjate? Sprašujem gospoda Predo. Gospod Trovček, se strinjate? Izvolite besedo. Okay, then, uh, Dobro. Ker se kolega strinjata, bomo spremenili vrstni red glasovanja za jutri. Torej, še sprejetje zapisnikov sej. Ponavljam, gre za sej 18. oktobra. 25. oktobra, 15. novembra in 26. in 27. novembra. Če nihče ne ugovarja, so vsi omenjeni zapisniki sprejeti. Srepa četrta točka na dnevnem redu gre za celovito poročilo komisije o spremljanju Hrvaške za leto 2012. preden začnemo za drugo obravnavo osnutka poročila o Hrvaški, naj pozdravim delegacijo poslancev Hrvaškega parlamenta. So na študijskem obisku v Evropskem parlamentu. Prijatelji, ta odbor je zelo vesel zaradi vaše prisotnosti danes tukaj. Dobrodošli. So let us now turn to the topic on our Sedaj pa se posvetimo temi poročilo o spremljanju Hrvaške za leto 2012. To je zadnjo poročilo, ki ga bo odbor pripravil o tej državi. Hrvaška naj bi dejansko postala 28. članica Evropske unije 1. julija letos. 24 držav članic in pa Hrvaška so že ratificirale pristopno pogodbo in uh, pozivam tiste države članice, ki tega še niso storile, namreč Nemčija, Danska in Slovenija, da naj končajo svoje ratifikacijske postopke. Ti morajo biti do, uh, dokončani pravočasno, tako da bo lahko Hrvaška vstopila v Evropsko unijo v skladu z dogovorjeno časovnico. Pozdravljam prizadevanja hrvaške vlade in slovenske vlade, da bi našli rešitev za eh, primer Ljubljanske banke. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu eh, Rovčaku, ki bo nakratko predstavil predloge sprememb 68 predlogov sprememb je bilo vloženih, prav tako pa imamo tudi pet kompromisnih predlogov sprememb. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gre že za drugo obravnavo. 62 predlogov sprememb je bilo vloženih, oprostite. Eh, v glavnem so ti v skladu z poročilom. Poročilo kaže na to, da je Evropski parlament eh, se v glavnem strinja glede poročila. Glavno sporočilo je, da je Hrvaška na pravi poti, da bi 1. julija 2013 stopila v Evropsko unijo. Hrvaška je skoraj eh, dopolnila deset prednostnih nalog, ki jih je omenila komisija v poročilu iz leta 2012. Zadnja naloga je izgradnja mejnih zmogljivosti v Neumu in ob Jadranskem morju in to bo Hrvaška končala do aprila. Imamo pet kompromisnih predlogov sprememb. Vsi se osredotočajo na dolgoročne izzive na Hrvaškem, gre za krepitev eh, pravne države, pravos, eh, pravosodja in pa eh, osredotoča se tudi na boj proti korupciji na visoki ravni. Mislim, da je konsens eh, v tem odboru in v parlamentu, da mora biti pravna država prednostna naloga za Hrvaško ne samo eh, pred vstopom, ampak tudi po vstopu v Evropsko unijo. To mora biti proces, ki je voden od znotraj, mora, jo, mora pa vse skupaj spremljati tudi parlamentarni nadzor in zato so tudi tukaj naši kolegi iz Saborja, prav tako pa mora vse skupaj spremljati civilna družba. Drugi kompromisni predlogi sprememb eh, govorijo o regionalni vlogi Hrvaške, o njeni vlogi pri stabilizaciji in širitve v tej regiji. In seveda pozivamo k rešitvi dvostranskih sporov, tako da ti ne bodo ovirali nadaljnega integracijskega procesa posameznih držav. Omenili ste nerešeno vprašanje Ljubljanske banke. 6. februarja sta se sestala zunanja ministra. Eh, dosegla sta predhodni sporazum. Moje informacije so naslednje. 11. marca naj bi se sestala tudi premijeja obih držav. Tako da vsi upamo, da se obe strani zavedata, kako pomembno je to vprašanje in kako nujno je, da najdeta rešitev. No, marca se, bodo, se bosta sestala premijeja in če bo njuno rešitev spre, če bosta spre, eh, sprejela njuno rešitev tudi oba parlamenta, potem bo to pomembno tudi za ratifikacijski proces v Sloveniji. Zahvaljujem se poročevalcem v Senci za konstruktivni pristop. Eh, v glavnem smo se strinjali eh, v vseh pomembnih točkah in veselim se tudi vaših komentarjev. Hvala lepa poročevalcu, sedaj pa dajem besedo poročevalcem v Senci. Začeli bomo z gospodom Bertom Poseltom. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se opravičujem, prehlajen sem, tako da sem hripal Povedati želim, da je bilo sodelovanje z poročevalcem Libor Ročekom odlično. Dosegli smo čez strankarsko strinjanje v zvezi z tem poročilom. Pravilno ste povedali, da je to zadnje poročilo, v katerem obravnavamo Hrvaško. Moram pa vse skupaj nekoliko popraviti. Torej, v tem poročilu zauzemamo stališče do trenutnih razmer. V zvezi, s tem, v zvezi z poročilom, ki ga je predložila komisija, ampak kot parlament smo se že pravno zavezali, da bomo podprli vstop v Hrvaško. 1. decembra 2011 smo kot Evropski parlament um, sprejeli pravno zavezojoč dogovor o vstopu Drgaš, eh, Hrvaške. Eh, tudi uh, Hrvati so na, na referendumu podprli uh, vstop v Hrvaško unijo in s tem se je začel ratifac, ratifikacijski proces. Vsi šefi vlad in držav so tudi podpisali um, pristopno pogodbo. In eh, čeprav nekateri sedaj eh, želijo vse skupaj prikazati, kot da se je s tem poročilom celoten postopek še enkrat začel. Ne, to ni res. Postopek je zaključen. Gre za teh deset točk, ki so izpostavljene v poročilu, ki ga bo čez nekaj tednov predložila komisija. Zato prosim, da se sedaj tukaj ne pretvarjamo, kot da so sedaj na novo uvrščene določene točke na dnevni red. In eh, tukaj se zlasti nanašam na tri države, ki še niso ratificirale pogodbe. Torej na Slovenijo, na Dansko in pa tudi na mojo državo. Zelo sem nesrečen, kajti Nemčija je ob začetku procesa najbolj podpirala Hrvaško sedaj pa je ta država med zadnjimi, ki bo ratificirala eh, to pogodbo. Eh, in zato niso krivi politični vzroki. Obstajajo pa spet drugi glasovi v drugih državah, ki govorijo, da ima to politično ozadje, da so za to kriva dvostranska vprašanja, ampak to ni res. Vesel sem, da smo v parlamentu uh, v vseh političnih skupinah jasno dali zeleno luč pravočasnemu vstopu Hrvaške 1. julija, kako je bilo dogovorjeno v pogodbi. In še nekaj pravimo popolnoma jasno, torej jasno pozivamo države, ki še niso ratificirale pristopne pogodbe, naj to naredijo. In sam sem se zauzel za to, da izpostavimo tudi dejstvo, da so med nami že hrvaški opazovalci. Uh, še enkrat podarjam, da nismo na začetku, ampak na koncu procesa. Much, Hvala lepa, gospod posel, sedaj pa dobi besedo Ivo Vajgal. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz se seveda pridružujem temu, kar je gospod Poselt rekel. Mi danes ne odpiramo novih problemov, novih vprašanj povezanih z bodočim članstvom Hrvaške v Evropske uniji, ampak čvrsto verujemo, verjamemo in delamo na tem, da se Hrvaška z 1. julijem vključi v članstvo Evropske unije. Zato tudi jaz pozdravljam prisotnost hrvaških parlamentarcev in mislim, da je prav, da tudi z današnjega sestanka AFETA, Hrvaška dobi sporočilo, da je zaželjena kot polnopravna članica v Evropski uniji. E, rad bi poudaril tudi jaz izvrstno sodelovanje z poročevalcem, gospodom Ročkom, da smo se lahko dogovorili tudi o vseh vprašanjih, kjer imamo skupine nekoliko različne pri, politične prioritete in zato tudi nekoliko različne poudarke. Vendar pa eh, mislim, da smo na koncu se dogovorili o vseh bistvenih vprašanjih, ki niso na škodo, ampak so v korist članstva Hrvaške v Evropski uniji. V imenu eh, skupine liberalcev lahko povdarim, da je ta skupina zmeraj eh, podpirala a širitev Evropske unije, b članstvo Hrvaške v Evropski uniji. E, med amandmaji, ki so prišli iz naše skupine, bi vseeno e, rad e, opozoril oziroma pritegnil vašo pozornost na, na dva amandmaja. Eden govori o spoštovanju manjšin, vseh manjšin, narodnostnih in drugih manjšin, zlasti mislim tukaj na na manjšino LGTB in eh, v amandmaju sem opozoril na težko sprejemljiv govor, težko sprejemljivo besednjak, ki ga v zvezi s tem vprašanjem uporabljajo visoki predstavniki Hrvaške katoliške cerkve. Mislim, da gre za, za jezik in za stališča, ki niso v skladu z vrednotami ki jih imamo za skupne note v Evropski uniji. In drugo vprašanje, ki smo mu posvetili nekaj več pozornosti kot dru v drugih skupinah, je vprašanje or možnosti organiziranega uh, povratka vseh tistih, ki so bili bodi si prisiljeni ali so po lastni želji v, v, v viharju vojne uh, zapustili svojo domovino, govorim o srpskih prebivalcih Hrvaške. Mislim, da mora biti ta pot povratka beguncev odprta in da mora biti sistem takšen, da takšno eh, vračanje v resnici omogoča. Eh, rad bi rekel samo še dve besedi o problemu Ljubljanske banke. Osebno, kaj druga kot osebno prepričanje ne morem tukaj izraziti, ampak osebno sem prepričan, da da to ne bi smel in ne bo problem, eh, eh, zaradi katerega bi Hrvaška zamujala na poti v polnopravno članstvo Evropske unije. Eh, vse politične stranke v Evropskem parlamentu so dosegle soglasje v tem, da je to prioritetno vprašanje in da želijo vprašanje ratifikacije postaviti na prvo mesto, prioritetno, ne glede na to, kakšen bo sicer zelo kompliciran očitno razvoj politične situacije v na moji državi. Nihče ne ve natančno, kako bo z termini volitev in kdo bo ostal, kdo ne bo ostal, ampak bistveno pa je to, da je Slovenija izrazila svoj enotno podporo članstvu Hrvaške v Evropski uniji. Mislim še nekaj, gospod predsedujoči, da je eh, z naše strani nepotrebno pozivati parlamente držav ki niso opravile še ratifikacijo naj to naredijo ratifikacija je en reden postopek vsakega parlamenta vsake suverene države in zato mislim da ni treba eh, da jo politično pospešujemo eh, prepričan sem da bodo vse države članice evropske unije eh, to ratifikacijo opravile v pravem času. Thank you very much. Now the floor goes to... Hvala lepa. Besedo dobi gospa Franciska Brandner. Very much. Uh, Hvala lepa. Tudi sama bi želela izreči to pa dobrodošlico hrvaškim kolegom. Lepo, da ste z nami. Zahvaljujem se poročevalcu Ručeku in pa poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje v zadnjih tednih. Kompromisi, ki smo jih pripravili, so dobri dobro uravnoteženi. In mislim, da lahko služijo kot dobra smernica hrvaški vladi in pa komisiji v zadnjih mesecih pred vstopom. Uložili smo nekaj predlogov sprememb, da bi unesli nekaj nijans v resolucijo, da bi identificirali probleme in v glavnem so bili naši predlogi sprememb vključeni v kompromise. Področja, kjer mora. Hrvaška vlada še okrepiti prizadevanja vključuje administrativne reforme um, in potem tudi boj proti vojnim zločinom, uh, pravosodne reforme in pa okrepitev pravne države. Vesela sem, da se bo Hrvaška pridružila Evropske unije letos poleti, vsi se tega veselimo. Evropska unija mora poskrbeti za to, da Ratifikacijski proces ne bo žrtev dvostranskih sporov. Parlament mora jasno poslati jasno sporočilo v tem smislu. Komisija je identificirala področja, kjer je moč stvari še izboljšati pred vstopom, ampak dvostranska vprašanja niso del teh področji. Vse države članice bi morale stremeti k temu. Ponavljam to, kar je povedal gospod Postelt in pa moja država. Upam, da bo ratifikacijski proces uh, potekal hitro in uh, gospodu Posteltu želim tudi hitro okrevanje, kajti resnično zveni zelo bolano. No, uh, želela bi spregovoriti še o lekcijah, ki se, lahko, ki se jih lahko naučimo iz pristopnega procesa. Gre za Drugi del predloga spremem 56 govori o dvostranskih vprašanjih. Tukaj govorimo o možnosti arbitražnega mehanizma za dvostransko reševanje sporov, s katerim bi omogočili pregledno in pa pravično obravnavanje pomembnih sporov brez oviranja pristopnih pogajanj in ratifikacij pristopne pogodbe. To bi bilo dobro in s tem bi tudi jasno povedali, da ne želimo, da se dvostranska vprašanja ovira ratifikacijski proces. In pa potem še predlog spremembe 61 govorimo o tem, da bi morali tudi hrvaški parlament in pa civilno družbo vključiti v, eh, pred, v pristopni proces. Eh, to nam lahko služi kot izkušnja tudi za naslednje pristopne eh, procese. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo Moniki Makovej. Thank you, Chair. I'd like to start by uh, welcoming Croatia. Hvala lepa. Upam, da bomo lahko vsi pozdravili Hrvaško eh, julija letos. Eh, pri tem imam v mislih predvsem eh, hrvaško prebivalstvo. Potem drugič, želim se zahvaliti poročevalcu za to, da je upošteval večino mojih predlogov sprememb ki govorijo o reformi pravosodja in ko boju proti korupciji in goljufijam. Eh, moji predloge sprejem so v glavnem bili upoštevani. Strinjam se z vami. Treba je spremljati, kako bo Hrvaška okrepila pravno državo tudi po vstopu. Uložila sem predlog spremembe. Eh, o katerem bi sedaj želela spregovoriti. Namreč uložila sem predlog spremembe, v katerem sem spomnila na to, da bi morali boj proti korupciji nadaljevati tudi po vstopu. Pozivam Evropsko unijo in Evropsko komisijo naj v sodelovanju z hrvaškimi oblastmi um, vzpostavijo po pristopni Eh, evalvacijski mehanizem, zato da bomo lahko spremljali primere boja proti korupciji, sodne primere proti korupciji in da bomo lahko spremljali izvajanje reform. Takšen mehanizem bi po mojem mnenju bil v korist hrvaških državljanov, kaj ti hrvaški državljani si želijo, da se te reforme nadaljujejo. To je v njihovem interesu in to je v interesu Hrvaške. Te reforme se morajo nadaljevati. In če bi v okviru takšnega mehanizma Hrvaška sodelovala z komisijo, potem moramo na to gledati kot na podporo, ne pa na, kot na kazen. Želela bi vam podati nekaj primerov. Uh, ki kažejo na to, da Hrvaška še ni popolnoma pripravljena. Torej, veste, da ob stopu države sprejemamo tudi politične odločitve in vemo tudi to, da v nekaj letih ne moremo polno izvajati vseh reform. Ampak mi potrebujemo določena jamstva, da se reforme eh, dejansko bodo nadaljevale. Naj vam podam nekaj primerov. Eh, ki bi jih lahko vključili v takšen mehanizem nadzora. Naprimer, konflikt interesov. Komisija bi lahko nadzorovala reševanje konfliktov interesov. Takšen mehanizem še ne, del, ne deluje, ne vemo, kdaj bo postal uh, delujoč. Eh, člani so bili imenovani samo pred nekaj dnevi. In uh, zaradi takšnih primerov, recimo, se mi zdi, da obstaja potreba po omenjenem mehanizmu. Potem še en primer. Uh, politična imenovanja v ministerstvih v skladu z trenutno oblastjo, torej gre za uh, imenovanja, ki so bolj politične narave, kot so bila prej. Še en primer. Um, nadzorni odbori državnih podjetij, te ljudi se sedaj um, imenuje z politično motivacijo in to ni prav. Še en primer, financiranje političnih strank. Uh, predlogi sprememb k novi zakonodaji še niso bili sprejeti in zakon se še ne izvaja. Zato moramo zagotoviti, da bo izvajanje tega zakona ustrezno in da bo v skladu z evropskimi standardi, ko gre za financiranje političnih strank in pa njihove kampanje. Prav tako ni jasno, kdo vse to skupaj nadzoruje, vse te protikorupcijske ukrepe. Vzpostavljen je bil odbor, ampak ta se je srečal samo enkrat v zadnjih šestih mesecih. Tako da vse te točke bi morali vključiti v ta mehanizem spremljanja. Eh, tega ne smemo primerjati z eh, mehanizmom za Romunijo ali Bolgarijo. Ampak komisija mora si zamisliti nek postopek, s pomočjo katerih bi lahko nadzorovala, spremljala omenjena področja in bi lahko pozvala hrvaške oblasti naj te reforme polno izvaja. Hvala lepa. Kolege pozivam, naj bodo kratki. Tanja Fajon je naslednja govornica. Lepa predsedujoči. Najprej Hrvaška je naslednja zgodba o uspehu po vstopu Slovenije v Evropsko unijo maja leta 2004. Članstvo naše južne sosede je pomembno za Hrvaško, tako za gospodarsko in politično sodelovanje, za stike med ljudmi, predvsem pa je pomembno sporočilo tudi za vse države, Zahodnega Balkana, ki trkajo na vrata Unije. Sporočilo, da se širitev nadaljuje in da se vsi napori obrestujejo, ter da je hitrost napredka seveda odvisna od prizadevanj in zavezanosti vlad. Hrvaška je, kot je rekel kolega Rovček, izpolnila že skoraj vse obveznosti in pričakujem in upam, da bo marčovsko poročilo Evropske komisije pozitivno. Poznani so vam najnovejši neljubi dogodki v Sloveniji. Premijer Janez Janša je v petek umaknil iz reševanja vprašanja Ljubljanske banke precej nenadno, nepričakovano zunanjega ministra Rjavca. Čeprav se zdi, da je bil v pogovorih s hrvaško kolegico že zelo blizu rešitve. Jaz si močno želim in upam in verjamem, da bo srečanje premijejev 10. marca prineslo dogovor za rešitev tega vprašanja, ki ni bilateralno vprašanje, gre za vprašanje nasledstva po nekdani Jugoslaviji. Nihče pa ne ve, kot je že rekel tudi moj slovenski kolega, kakšne bodo politične razmere v Sloveniji, ker se delo vlade močno maje, ampak ratifikacija pogodbe je prioriteta, to lahko zagotovim vsaj moje poslanske skupine kolegov socialistov in demokratov v nacionalnem parlamentu. Danes torej izračam močno željo, da bo slovenska vlada ratificirala pogodbo pravočasno in da Slovenija, moja osebna želja, ne bo zadnja v vrsti, ki bo to pogodbo ratificirala. Poročevalec kolega Rovček je opravil izjemno delo in mu čestitam. Poročilo je zelo spodbudno. Kot je bil vedno do članstva Hrvaške v Evropski uniji spodbuden naš Evropski parlament. Sama sem uložila nekaj manjših izboljšav besedila resolucije. Izpostavila bi predvsem poziv Hrvaški, da ob aktivni vlogi v procesu stabilizacije in evropske integracije držav Zahodnega Balkana deli izkušnje s temi državami, nadaljuje regionalno sodelovanje, posebej v okviru že začetega procesa Brdo, ki pa je nekoliko zastav. Morda bi samo omenila za konec še eno dopolnilo, ki gre za spodbudo hrvaškim oblastem, da spodbujajo svobodo izražanja, vključno svobodo in pluralizmom medijev, ki je močno ogrožena ne samo na Hrvaškem, ampak v velikem delu Evrope. Hvala lepa. Thank you very much, Mr. Peterle. Gospod Peterle. Predsedujoči. Najprej bi rad eh, izrekel iskreno dobrodošljico našim parlamentarnim kolegam iz Hrvaške. Vesel sem, da so danes z nami in da so priče, eh, upam, da res zadnje naše debate oziroma zadnje debate ob zadnjem poročilu eh, v tem odboru in eh, vesel sem tudi dejstva, da eh, sta se z odprtim vprašanjem Ljubljanske banke začela ukvarjati tudi dva predsednika vlade, vlad, eh, kar se mi zdi dodana vrednost v procesu, ki upam, da bo kmalo pripeljal do končne rešitve. Jaz sam sem predlagal nekaj mandmajev, ki vsi uporabljajo doslej znano standardno govorico, Eh, v finalu eh, pristopanja eh, in računam, da bo to doživelo tudi podporo. Kar, to sem predlagal tudi zato, da bi okrepil pozitivno atmosfero v procesu oziroma pred ratificiranjem, kar pa zadeva tega, o čemer je govorila gospa Fajonova, eh, jaz razumem potezo predsednika slovenske vlade eh, kot željo, da eh, s polno kredibilnostjo vodi proces reševanja odprtega vprašanja ob dejstvu, Eh, da je stranka, ki pripada zunani minister, napovedala zelo hiter odhod eh, iz vlade. Meni se ta poteza ne zdi nenavadna, ampak prej potrebna. Hvala lepa. Thank you very much. Now, Mr. Božinovič. Hvala, gospod Božinovič. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first of all, I would like to... Hvala lepa. Najprej bi se želel zahvaliti gospodu Horočeku, ki je pripravil zelo kakovosten dokument, ki služi kot navdih številnim poslancem, ki smo lagali predloge sprememb. Jasno bi želel podariti, da Hrvaška posveča veliko pozornosti desetim posebnim nalogam, ki jih je omenila komisija v tem poročilu. Tudi to poročilo te prednostne naloge omenja. Kot poslanci smo se sestali z zunanjo ministrico prejšnji teden in strinjam se z njo. Eh, povedala je, da vse poteka dobro, in v tesni koordinaciji z Evropsko komisijo. Ob tej priložnosti bi želel povdariti, da te posebne naloge predstavljajo nek rezultat, ki kaže na to, da se je Hrvaška pogajala po zgledu nekega novega modela, že hitro v pogajalskem procesu smo začeli izvajati reforme in jih konsistentno izvajali skozi celoten proces. Ta nov model temeli na izkušnjah iz prejšnjih širitev. Glavna ideja je naslednja. Kandidatka je podvržena strogemu pogojevanju pred vstopom, tako da je resnično pripravljena na zaveze, ki, jih, ki jo čakajo ob dnevu vstopa. Ta model se je za Hrvaško izkazal za uspešnega. Prav tako pa izključuje po vstopno spremljanje to, da pozivate k po vstopnem spremljanju, pravzaprav postalo pod vprašaj uspeh samega modela. Sploh, če upoštevamo, da komisija tesno spremlja proces vse od začetka in bo to počela vse do 1. julija letošnje leto, letošnjega leta. Hrvaška je. Um, misli resno, ko gre za boj proti korupciji in je uskladila svoj pravosodni sistem z eh, evropskimi standardi. Poglavje 23 je bilo najtežje, saj je vključevalo najbolj boleče reforme. Komisar Füle je v zadnji izjavi potrdil, da ni več nobenih nerešenih vprašanj iz tega poglavja. Kar se tiče Ljubljanske banke, pa naj podarim naslednje. Načrta B tukaj ni. Ne za Hrvaško, ne za Evropsko unijo. to, da Hrvaška stopi v Evropsko unijo, je v interesu vseh udeleženih. Ljubljanska banka je dvostransko vprašanje in dvostranska vprašanja ne bi smela vplivati na pristopni proces. Vesel sem, da v zvezi s tem poteka dialog in zdi se, da bomo k malu prišli do rešitve. Zavedamo se, da so naše sosede iz Zahodnega Balkana spremljale naš pristopni proces, naš pogajalski proces in vemo, da je naš pogajalski proces njim služil za zgled. Zato je pomembno, da dobijo nek eh, vtis konstruktivnega vzdušja kot uh, znak uh, dobrodošlice vsakemu, ki želi kdaj nadaljevati na poti vstopa v Evropsko unijo. Zahvaljujem se tistim kolegom, ki so pozvali svoje države članice, da naj ratificirajo eh, vstopno pogodbo, kar se da hitro. Eh, ta parlament je vse skozi dosledno podpiral Hrvaško. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, kolegi, prosim, pazite na čas. Sedaj pa dajem besedo gospodu Kreisler Dörflerju. Hvala lepa, čisto kratek bom, tako kot običajno. Prosim, vsi si nadenite slušalke. Veseli me, da bo torej Hrvaška kmalo postala država članica Evropske unije. Veliko se od tega obetam, ker Hrvaško poznam. Na počitnicah sem bil, veliko prijateljev imam na Hrvaškem. Uh, o prevarah in korupciji, smo veliko slišali, odločenega pomena zame je, da institucije imajo na voljo zakone in da se ravnajo po zakonih, da deluje delitev oblasti. Govora je bilo v Ljubljanski banki, gre pa tudi za eh, banko Hipe Adria. Tudi z njo smo mi imeli zelo veliko dela in tudi druge države članice. Torej je tako, da mi v državah članicah, ki se sedaj borimo s prevarami in korupcijo v državah članicah in to je pomembno omeniti. Mislim, da Hrvaška tudi si ne bi vzela za vzor kar nekaj od držav članic Evropske unije, kar se tega vprašanja tiče, tudi to je potrebno omeniti. Veselim me, da bo Hrvaška postala članica Evropske unije in da bomo potem s kolegicami in kolegi iz Hrvaške lahko vodili intenzivne razprave. Hvala lepa.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 Daš to nema? Hrvatski nije još mhm. Ok. <laughs> ok. Ok, I will continue in English. Uh, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Ko nadreval bom angliščini, gospod in gospode, to priložnost bom izkoristil za to, da izpostavim nekaj ključnih točk glede pristopanja Hrvaške k Evropske unije. Hrvaška je uporabila ta postopek za okrepitev svojih institucij in zato, da bi dosegli visoko raven demokratskih standardov. Mislim, da je Hrvaški v tem postopku uspelo in da bo pristop k Evropski uniji nekaj, kar bo prineslo veliko napredka. Hrvaška bo tudi kot del Evropske unije nadaljevala s tem delom. Pri vseh vprašanjih, ki so omenjene v tej resoluciji in v predlogih sprememb, se bo potrudila. Prav posebno glede pravosodja, človekovih pravic, boja proti prevaram in korupciji, svobodi medijev, istočasno pa tudi ekonomska stabilizacija, fiskalna in monetarna stabilizacija, pa tudi seveda priprava boljših pogojev za investicije kar se te specifične resolucije tiče, pa bi se rad zahvalil gospodu Ročku za resolucijo, še prav posebno glede komp za kompromisne predloge sprememb, ki so zelo dobri in bodo resolucijo še izboljšali. Mislim, da je to rezultat uspešnega dela gospoda Ročka, pa tudi uspešnega dela vseh političnih skupin, ki so dosegle dogovor glede teh predlogov sprememb. Naj pa povem, da nekaterih predlogov sprememb ne podpiram, saj so po mojem mnenju taki, da ne spadajo v to resolucijo. Tukaj gre za obnašanje in stališče katoliške cerkve. Strinjam se bolj ali manj z gospodom Vajglom, vendar pa mislim, da to ne spada v to resolucijo. Tudi mislim, da nekateri drugi predlogi niso ustrezni za takšno resolucijo. Vendar pa naj povem nekaj o predlogu da bi nas naj nadzorovali še po pristopu. Mislim, da ni to primeren predlog, predlog ker je Hrvaška že izpolnila zelo veliko zelo težkih pogojev v predpristopnem procesu in mislim, da takšen nadzor po pristopu ni ustrezen za Hrvaško. Hvala lepa. Thank you very much. Ms. Doris Pak. Hvala lepa, gospod Doris Pak. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, kolego Ravčku. Ne, omenim in mislim, da je to tudi izhodišče kolegice Makovej. V času širitve smo imeli izkušnje, ko smo potem videli, da moramo uporabiti drugačne kriterije in to smo storili pri Hrvaški. Hrvaška je morala praviti veliko več dela kot Romunija in Bolgarija in zato pač eh, so tam, kjer so. Sami sebi se moramo očitati, da tega vlade niso videli. Mi smo se nekaj iz tega naučili, da ali smo država lahko pristopi, ko izpolnjuje vse pogoje. In država izpolnjuje pogoje. Prav tako smo z visokim odstotkom uh, poslancev potrdili pristop Hrvaške Evropske unije. Sedaj imamo nadzorni postopek, prej tega nikoli nismo imeli. Sedaj ga imamo in to je vodilo do tega, da so nekateri tudi v moji državi in v državi posrta in krasa Dorfara um, eh, razumeli nekoliko drugače, kaj teče. Sedaj imamo ta nadzorni postopek in od 40 točk je ostalo še 10 in teh 10 bodo domnevam marca, aprila tudi že dokončno razrešili. In mislim, da je to uspešna zgodba, ta nadzor do pristopa. Prav tako pa menim, da potem ne moremo države, ki je že pristopila, obravnavati drugače kot drugih. Tukaj moramo biti previdni. Korupcija je seveda velika težava povsod na Balkanu, tudi še vedno na Hrvaškem, vendar pa ne bom rekla, da je v sosednjih državah, ki so že eh, članice Evropske unije, kaj drugače. To sem zelo prijateljsko povedala. In potem sem slišal veliko slovencev, ki so se zavzeli za pristop Hrvaške k Evropske unije. Zelo sem vesela, da sem to slišala, kajti ne morem si predstavljati, da bi Slovenija in Hrvaška si privoščili takšno napako, zgodovinsko gledano, da torej eh, ne bi se dogovorili in ne bi bil možen pristop Hrvaške k Evropske unije. Vesela sem torej, da. Eh, Slovenija želi storiti vse, preden resnično pade vlada, da bi ratificirala eh, pristop Hrvaške Evropske unije. Potem tudi vprašanje Evropske banke je potrebno razrešiti, da se ni me, da smo si vsi enotni. Mislim pa, da je tudi že sklep v saboru, da Hrvaška ne bo ovirala eh, držav v regiji, ki bodo želeli pristopiti k Evropske unije. Vi ste imeli uh, Mm, takšno izkušnjo. Upam, da ste se kaj naučili iz tega in zaupam vam, upam, da boste razumni, ko bo naslednja država pristopila. Takrat bomo seveda natančno pazili, kako se boste obnašali. Veseli nas, da ste z nami. You, Ms. Park, now, Ms. Hvala lepa. Vrbat. You, Hvala lepa. Predsedoče in skušala bom biti kratka, ta razprava je dolga. Najprej hvala poročavcu gospodu Ravčku za to zelo pozitivno stališče glede Hrvaške, ki se je izražalo tem poročilom. Hvala tudi vsem poročavcem v Senci, ki so po mojem mnenju v glavnem enotni s poročavcem. Veliko krat danes smo omenjali dvostranska vprašanja, tako da želim izpostaviti sledeče, kot je kolegica Doris Pak eh, nam pravkar sporočila, naš parlament je v prejšnjem mandatu soglasno sprejel deklaracijo o tem, da ne bomo ovirali naših sosedov v regiji na poti k Evropski uniji mi smo bili priča kar precej takim negativnim izkušnjam in smo seveda prvi, ki bodo skušali našim sosedom pomagati pri njihovih evropskih ambicijah, kajti to je tudi v interesu Hrvaške. Kar se tiče Ljubljanske banke, to je še eno kontroverzno vprašanje, ki je tudi že bilo izpostavljeno danes, smo pripričani, da ko bosta premijeja govorila o tem, da bosta zagotovila, da to bo rešeno pravočasno. V tem trenutku se odvijajo pogajanja, smo pa pripričani, da bomo našli rešitve, pozitivne rešitve za obe državi. In pripričan sem, da bomo vsi zadovoljni s predlagano rešitvijo. Pripričani smo, da se bo to zgodilo v kratkem. Kar se tiče nadzora po pristopu, Moje osebno prepričanje je, da bi s tem nadzorom postavili pod vprašaj celoten koncept naših pogajanj. Najprej, kar se tiče Evropske poti Hrvaške, je bilo zelo pomembno, da smo dosegli soglasno, da smo bili soglasni v Hrvaškem parlamentu in smo z našimi evropskimi partnerji našli našo evropsko pot. Uh, še prav posebno, na tej dolgi poti in po dolgih postopkih, ki smo jih eh, morali izvesti. Sedaj imamo obnovljene institucije in gotovo ne bomo sedaj obrnili celotnega postopka na glavo. Torej, bojazni za to ni. Morinovič. Hvala lepa, Morinovič. Hvala lepa, predsedoči. Hvala lepa kolegom, dragi prijatelji, še prav posebno gospod Rovček. Odštevamo že dneve do pristopa Hrvaške k Evropske unije, smo v odločeni fazi in mislim, da je čas, da se vam zahvalimo. Zelo smo veseli, da bomo postali polnopravna članica Evropske unije. Kot so omenili kolegi, se v polni meri zavedamo, katere so naše naloge, s katerimi se moramo še soočiti, pravna država, korupcija. Mislim, da je to um, delo, ki se nikoli ne bo končalo. To je naša stalna naloga. kot pa je pravkar omenila Tanja, smo res pripravljeni kot eh, narod, kot državljani. Smo pripravljeni rešiti vse naše težave, vsa nerešena vprašanja sosedi na miren način. Rada pa bi izpostavila nekaj, časa nisem slišala. Ampak mislim, da je to vredno izgovoriti. Kot sem dejala, se bomo borili proti korupciji, se bomo zazemali za pravno državo, reformirali bomo pravosodje in tako dalje. Prav tako pa se zavedamo, da bomo morali izpolnjevati naše obveze tudi našim državljanom, razrešiti, ohraniti in še bolj pomembno razvijati bomo morali našo državo blagostanja. Mislim, da je naša naloga na Hrvaškem in v celotni Evropi, da to storimo, kajti ljudje nam morajo zaupati. Hvala lepa. Hvala lepa. Preden dobi zaključno besedo gospod Rovček. bom prosil še komisijo glede širitev, da spregovori, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Govor je bilo tudi v strogem nadzoru strani komisije, zato bi vam rad podal aktualne informacije o nedavnih dosežkih glede tega nadzora. Naj vam povem, da intenzivno sodelujemo s Hrvaško in jih uspodbujamo, k temu, da naj opravijo potrebne naloge, da naj izpolnijo vse obveze, katerim so se zavezali. Naj povem, katera so, predna, katera so prednostna vprašanja, o katerih smo govorili zaenkrat. In ena prvih prednostnih nalog je privatizacija Brodosplita in vesel sem, da vas lahko obvestim, da je Hrvaška sedaj revidirala načrt na to temo in odločitev komisije je na dnevnem redu kolegija v sredo. Če bo to komisija potrdila, potem pričakujemo, da bomo lahko pogodbo o privatizaciji podpisali do konca tega meseca. Še ena prednostna naloga je vzpostavitev komisije za boj proti navskrižju interesov kot sem dejal, je bil odbor vzpostavljen 25. januarja in prvi sestanek je bil 11. februarja. Torej tudi kar se tega tiče, je ta prednostna naloga že bila izpolnjena. Kar se tiče neuma, tukaj že tečejo gradbene dela. V petek so nas obvestili, da je načrt sledeč, da bi 31. marca bilo vse zgrajeno, tako da bodo torej pripravljeni. Verjetno bomo lahko rekli v našem poročilu, da se dela zaključujejo. In potem še vprašanje prevoda. Tudi to je eno od prednostnih vprašanj. Videli smo pospešitev prizadevan glede prevajanja eh, Evropskega pravnega reda. Stotstotno to ne bo pripravljeno na dan objave poročila, vendar pa predvidevamo, da če bodo nadaljevali s takšno hitrostjo, kot je to sedaj, da bo do pristopnega dne celotni pravni red preveden. Eh, prav tako bi se radi obvestili o odnosih med Hrvaškem, Bosno in Herceg. V petek je komisar Füle predsedoval sestanku z dvema zunanjimi ministroma Hrvaške in Bosne in Hercegovine. In ta sestanek je bil glede menih vprašanj, ki ima pravka z nasledstvom. Tukaj ne gre za eh, mena vprašanja, ki so dvostranske narave. Tukaj gre za zahtevo za Hrvaško, da od dneva pristopa izvaja pravni red Evropske unije in to bi lahko vodilo do nekaj težav za Bosno in Hercegovino. Tako da smo imeli zelo konstruktiven sestanek z obema ministroma za zonanje zadeve, da bi našli sredstva kako bi olajšali razmere, kolikor se le da, od dneva, ko bo Hrvaška pristopila k Evropski uniji. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, komisije. Sedaj pa gospod Rovček za zaključek razprave. Hvala lepa, predsedujoči. Torej nekaj kratkih zaključkov dolge razprave. Rad bi se zahvalil vsem kolegom za eh, vaše dragocene prispevke, pripombe, mnenja naj izpostavim še enkrat, da nihče ni postavljal pod vprašaj pripravljenost Hrvaške na vstop v Evropsko unijo 1. julija. Obstaja široko soglasje, kar se kompromisnih predlogov tiče. Naj pa ponovim še enkrat in si ogledam kompromisni predlog 2. Vsi se zavedamo dejstva, ne samo poslanci Evropskem parlamentu, tam tudi poslanci v saboru, da se torej delo nadaljuje tudi po 1. juliju, kar se tiče boja proti korupciji, kar se tiče zagotavljanja pravne države in ustreznega delovanja leti. Če se gledamo torej kompromisne predloge, pozivamo hrvaške oblasti, da naj še pospešijo boj proti prevaram, um, korupciji, zlorabi sredstev, in da je pač potrebno se na vseh teh področjih, mm, da je na teh področjih potrebno hitro ukrepati in da je potrebno se torej boriti proti organiziranemu kriminalu, korupciji in oskrbi interesov. In tako dalje. Mislim, da smo storili vse, kar je bilo v naši moči, da bi skušali vključiti vsa vaša mnenja v te kompromisne predloge. Ne strinjam pa se s predlogom gospe Makovej, da bi Hrvaško nadzorovali tudi po pristopu. Kot je dejal gospod Posad in kot so dejali tudi ostali, je to konec postopka. Kot je dejal gospod Božinovič, če bi Hrvaško nadzorovali po pristopu, bi postavili pod vprašaj celotni pristopni postopek. To niso samo meseci, to, so, to je delo let. Pripričan sem, da je široko soglasje v tej dvorani, da je Hrvaška pripravljena, da mehanizmi, ki bi to zagotavljali, obstajajo, vendar pa kot je v veliko državah, v Romuniji, v moji državi na Češkem, ne samo v novejših državah članicah, temveč tudi v veliko starih, da osredotočati se moramo na boj proti prevaram, korupciji in tako dalje. vendar pa, da bi sedaj Hrvaško nadzorovali po pristopu, to bi bila velika napaka in to bi bilo zelo nepošteno do države in do celotnega pristopnega procesa. Ne na kratko, omenim še nekaj drugih pripomb, gospod Weigel. Šlo je za predvsembe 28. Razumem vaše mnenje, vendar pa mislim, da ni potrebno omeniti samo ene inštitucije, v tem primeru katoliške cerkve. Kaj ti? Tukaj pozivamo hrvaške oblasti, da ostanejo budne pri spoštovanju človekovih pravic, da se borijo proti vsem oblikam diskriminacije, da se zazemajo za manjšine, LGBT, priseljence in tako dalje. Mislim, da pa ne smemo s prstom kazati na eno specifično institucijo. To je torej naš poziv na splošno. In mislim, da se hrvaške oblasti tega zavedajo. Gospa Brandner, ustni predlog spremembe 3. Mislim, da je to pravi, ker je tudi naše mnenje, da je potrebno vključiti civilno družbo in parlamenta, da je to vlogo potrebno ukrepiti. In potem še vprašanje ratifikacije. Vesel sem, da se vsi strinjamo, in to je tudi mnenje naših slovenskih kolegov, da mora biti ratifikacija tudi v teh preostalih državah izvedena kar se da hitro. In upam, da se, ko se bo sta premijeja 11. marca sestana, da bo dosežen dogovor in da bo ratifikacija v Sloveniji uspešno izvedena v slovenskem parlamentu mislim, da je tudi mnenje slovenskih kolegov, da je pomembno, da Hrvaška in Slovenija imata odlične odnose. Obe državi sta vzor, pozitiven primer za Srbe, Bošnjake, Črnogorce in ostale v regiji. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za vaše pripombe. Uh. Hvala lepa hvala lepa poročevalcem vsem, ki ste prispevali v tej razpravi. Za konec vas naj spomnim, da bomo glasovali o tem poročilu jutri popovdne. Tako, sedaj pa drugo, naslednje poročilo. Gre za poročilo o napredku Islandije za leto 2012. Kot vsi vemo, se Islandija pogaja od eh, leta 2011 ZEO. Pogovori in pogajanja potekajo zelo hitro, od srede januarja pa so se pogajanja upočasnila zaradi prihajajočih splošnih volitev na Islandiji, ki bodo konec aprila. V tem političnem kontekstu je eh, naš eh, stane poročevalec gospod Preda skrbno preučil 41 predlogov sprememb, ki so bile vloženi na ta osnutek in smo, je pripravil sedem kompromisnih predlogov. Sedaj predajam besedo gospodu Predi, da pove več o teh kompromisnih predlogih sprememb. Prosim. Eh, Prišedite. Mai așteptăm câteva secunde până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 Naj spomnim, da je prva razprava v našem odboru potekala 13. decembra 2012. 18. decembra je bil rok za uložitev predlogov sprememb. 41 jih je bilo vloženih in večina jih je zelo koristnih za to poročilo, zato da bo boljše. Zato se zahvaljujem kolegom, ki so jih pripravili. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v Senci, ki so sodelovali z menoj, da smo prišli do dogovora v zvezi z Islandijo. No, kot sem že povedal, sem pripravil sedem kompromisnih predlogov sprememb, ki jih načeloma sprejemajo tudi druge politične skupine. Imeli smo sestanek v Strasburgu na zadnjem plenarnem zasedanju in seveda bi želel zdaj povedati kaj o teh kompromisnih predlogih sprememb. Prvi zadeva, prvi odstavek resolucije in govori o splošnem pogajalskem postopku. Drugi kompromisni predlog zadeva osmi odstotek in tukaj vzemamo na znanje sporočilo islandske vlade v zvezi s tem, da se upočasnjujejo pogaja, pogajanja. E, tretji kompromis, deveti odstavek, e, vzemamo na znanje nihanja v javnem mnenju e, v, na Islandiji saj se v javnem mnenju pogosto o Evropski uniji govori kot, no, kot o nekem propagandnem centru. Četrti kompromis zadeva nadzor nad kapitalom in se navezuje na 13. odstavek. Peti kompromis prinaša spremembe v zvezi z 19. odstavkom o ribištvu. Šesti kompromis eh, omenja spor. Eh, bližnji, z bližnjimi državami, gre za 19. odstavek in sedmi kompromis, ki sva ga pripravila jaz in gospod Tenok in ki zadeva vprašanje Arktike. Tako smo skupaj s kolegi preoblikovali uh, te predloge in pripravili pe, pet ustnih predlogov sprememb. V njih upoštevamo odločbo sodišča, govorimo o tretjem ustnem predlogu sprememb v zvezi s mm, EFTO in o plačilih med, eh, ki jih je treba še izvesti med Islandijo in eh, Združenim kraljestvom. Tukaj gre za spor, ki je precej zasenčil pristopni proces in sedaj naj bi vendarle to šlo v zadovoljstvo obeh stranih, vendar pa žal eh, tega ne moremo reči tudi za mm, kvote za ribištvo. In Zato sem se želel navezati tudi na mnenje Evropske komisije eh, v ustni spremembi številka 4. Eh, predvsem zaradi tega, ker je Islandija enostransko določila kvote, ki zadevajo skušo. Poleg tega gre tukaj z naše strani predvsem za prizadevanja, da bi se omejil ulov te vrste. O tem naj bi glasovali 15. marca. In zato za konec, če dovolite, bi povedal še naslednje. Prej smo govorili o Hrvaški. In spomnim se, da ko je Islandija začela s pogajalskim procesom, so nekateri hrvaški kolegi izrazili bojazen, da ne bi Islandija Hrvaške prehitela. Ta razprava nam je poznana in odgovor je jasen. Pristop je pogojen z napredkom vsake posamezne države in z ritmom tega napredovanja. Sedaj smo, se vsi veselimo pristopa Hrvaške, ki je predviden za 1. juli in obžalujemo dejstvo, da se je tempo pogajanj eh, za Islandijo pa upočasnil zaradi volitev, ki bodo v Islandiji potekale aprila in zaradi tega se je islandska vlada odločila za upočasnitev pogajanj. Na ta način namreč želijo preprečiti, da bi ta vprašanja vplivala na predvoljivne razprave. Torej, to sem še želel povedati. Hvala. Hvala lepa, gospod Preda. Naj vas spomnim, da bomo ob 17.30 gostili irskega namestnika, ministrskega predsednika in ministra zvonalne zadeve in trgovine. Trgovino tako, da prosim, da ste kratki in jedenati. Gospa Šake bo govorila v imenu Alde. Prosim. Hvala lepa. Zaradi živahne razprave o Hrvaški, je kolega Van Balen, ki je bil poročevalec o Senci, zato poročilo mora oditi. Vendar pa, prosim je, da sem zelo kratka in povem to v njegovem imenu, da jo je, da pravih ovir ni, ceni to, da kljub temu, da ni obvezna islandski strani, zato da se poplačujejo dolgovi ISEVA in to je tudi v bistvu vse, kar je želel, da povem o njegovem imenu. Hvala. Ja, to je res bilo kratko, gospod Ravček. Ja. Hvala lepa. V imenu Jurana Ferma, ki ga tudi ni danes tukaj, bi se rad zahvalil poročevalcu za zelo dobro uravnovešeno poročilo in za odlično sodelovanje. Ja, bi se mu zahvalil tudi za konstruktiven pristop in za upoštevanje naših predlogov sprememb. Na začetku smo imeli nekaj težav s kompromisom 2 ker menimo, da se parlament ne bi smel vmešavati v to, kar se dogaja v islandski vladi in sedaj je to bolj uravnoteženo in s tem se strinjamo. Edina težava, ki jo še imamo, je predlog spremembe štiri poročevalca, potem kompromisni predlog šest, torej to, da so islanci določili enostransko ribolovno kvoto za skušo. To je torej tisto, zakaj ugovarjamo temu, zakaj bomo to, proti temu glasovali jutri, vendar pa sicer mislim, da bo skupina SND druge dele besedila podprla. Veselimo se glasovanja jutri. Hvala lepa. ECR... E Kar se tiče EKR, pa Sir Robert. So Hvala lepa. Rad bi čestital gospodu Predi za zelo uravnovešeno poročilo in za to, kako je vodil razprave glede kompromisnih predlogov. To je bilo zelo dobro, pa tudi vodstvo delegacije, ki je šla v, na Islandijo. Torej, čestitke. Kot so dejali že kolegi, ni kakšne pretirane kontroverznosti, kar se poročila samega tiče, vendar pa obstaja nekaj pomislekov, o katerih smo že govorili danes, kar se tiče skuše in ribolovnih vidikov razprav. Stevensonom, nekdanjim predsednikom obora za ribištvo, če se pogovarjam z njim, ga to vprašanje eh, skuše eh, predvsej razname. Kakorkoli že potrebno je v pogajanjih priznati, da tukaj gre za sporno vprašanje, pa tudi za vprašanje kmetijstva na splošno, ker je nekaj žgočih vprašanj. O tem se je potrebno še podrobno pogovoriti, preden bomo te zadeve razrešili. Kot poročevalec eh, sem tudi sam vesel, da se finančna razprava kar se tiče islandskih finančnih težav, končuje. Sem pa včeraj začel na BBC World Service gledal program, povodni program, o tem, kako dobro je Islandija razreševala svoje težave in kako svetla je ta prihodnost. Sveda, ali bo ta prihodnost v Evropski uniji ali ne, to moramo še videti. To bomo videli po volitvah in po nadaljnih razpravah, na to moramo počakati in na to seveda čakamo. Kar pa se nas tiče, nimamo nobenih težav s tem poročilom in ga lahko seveda podpremo. Hvala lepa. No Hvala lepa, nihče drug ne želi spregovoriti, tako da prosim, da gospod Preda zaključi to temo, če želi seveda. Ja, eh, Hvala lepa vsem kolegom za podane komentarje. Zabeležil sem si pripombe, ki jih je izrazila skupina socialistov in prepričan sem, da bomo v zvezi s tem lahko našli rešitev jutri. Če ne s, s kompromisom, pa bomo rešitev našli med glasovanjem. Hvala. Hvala lepa. Naj zaključim razpravo. O tem poročilu bomo glasovali jutri popovdne. Tako, sedaj pa prehajamo na prvo obravnavo delovnega dokumenta na temo svoboda tiska in medijev po svetu. Ta dokument je pripravila poročevalka Marija Češake. Kot se vsi dobro zavedamo, je to poročilo AFED že dolgo pripravi. Vesel pa sem, da se je sedaj končno začelo pisati to besedilo na glasovanje na plenarno zasedanje je predvideno junija in rok za predloge sprememb je 9. april. Pozdravljam dejstvo, da je poročevalka v svojem delovnem dokumentu izpostavila pristop ne podvajanja dela civilne družbe, ki pripravljajo letna poročila o svobodi tiska in medijev. Prav tako bi rad čestital poročevalki za vključujoč in participativen način, kako je izvajala posvetovanja, s tem, da je objavila poziv potem, da naj podamo prispevke na svoji spletni strani. Svoboda tiskanja in medijev se krči v naši soseščini tudi širše. Zato je to poročilo zelo aktualno. Sedaj pa predajam besedo gospešake. Um, Hvala lepa, predsedujoči. Tako kot ste dejali, je to prva izmenjava mnen na podlagi delovnega dokumenta, to je torej osnutek. In tukaj so prispevali civilne družbe in tudi zainteresirane strani. Sveda pa pozdravljam prispevke vseh, ki bi še želeli kaj povedati na to temo. Ne moramo se izogniti, ko Eh, vidimo vsakodnevno v medijih, kaj se dogaja z novinarji. Veliko je nasilja, veliko je ustrahovanj, veliko je omejitev delovanja novinarjev in zagovornikov svobode tiska. Istočasno pa sta svoboda tiska in medijev ključnega pomena za nadzor oblasti, za preglednost in za svobodo medijev in pluralistično razpravo. Ne gre samo za grožnje, s katerimi se novinari soočajo gre tudi za tendence, nove trende, kot je gospodarska kriza in kot so ostali vidiki, ki predstavljajo novo dinamiko, s katero se morajo soočiti mediji in novinari. Kako lahko zagotovimo, da bo dostop do informacij na ustrezni kakovostni ravni, ali smo to dobro ocenili in na objektiven način? Pomembno je, da v EU skušamo zaključiti skupno zunanjo varnostno politiko in da skušamo zavarovati svobodo eh, tiska in medijev po svetu. Bodimo jasni, ne gre za to, da želimo povedati, da se želi Evropska unija omešavati vsebino poročanja novinarjev po svetu. Ne, osredotočamo se na to, da želimo zaščititi in pomagati platformam, ki so odprte in svobodne. Ta delovni dokument je doživel eh, veliko pripomb strani zainteresiranih strani. Vse to smo vključili, vendar pa seveda ne bom sedaj ponavljala, kaj počne civilna družba. Zato sem se odločila, da ne bom omenjala posameznih držav, kajti v skoraj vsaki državi, tudi v državah članicah Evropske unije, imamo izzive, s katerimi se je potrebno soočiti. Tako da sem se odločila za bolj tematski pristop. Naj jaz postavim nekaj vprašanj, o katerih mislim, da moramo govoriti tukaj in bi želela slišati vaše mnenje. Po eni strani vidimo, da imamo veliko opolnomočenje ljudi in posameznikov kot rezultat digitalizacije, pa tudi kot posledico svobode tiska in medijev, da lahko izrečajo svoje mnenje svoje misli in, in se udeležujejo odprti razpravi in seveda izzivajo tiste, ki so na oblasti. Seveda, ravno to je potrebno. Nekateri pa imajo s tem težave. Tisti, ki želijo zlorabo, ki se želijo zaščititi pred javnostjo, seveda imajo s tem težave. Zato se novinari še vedno soočajo z veliko omejitvami. In to večinoma prihaja z vladne strani. V veliko državah obstajajo temeljne grožne, kar se tiče medijev, novinarjem, zakoni, uredbe, davčne kazni ali pa tudi koncentracije rasništva, ki vključuje politike in druge, ki lahko, kar ka lahko vodi do naskriže interesov in kar lahko vodi potem do težav pri poročanju. Najbolj ekstremnih primerih, kot sem omenila, lahko celo umorijo novinarje ali jih zaprejo potem pa tudi na množično cenzuriranje. To veliko krat vodi do samo cenzuriranje. In to ne krši samo človekovih in temeljnih pravic, temveč to vpliva tudi na poslovno vzrače. Zato mislim, da je prost potok informacij nekaj, kar mora biti naša ključna naloga, ko govorimo o svobodi tiska in medijev. Prav tako moramo poštevati krizo in digitalizacijo. Tudi to lahko ima vpliv na svobodo novinarjev in medijev. Priznati moramo, da komercialni in javni interesi niso vedno enaki. Še prav posebno, če si ogledamo internetno okolje, večine, večina stvari je v zasebni lasti, medtem ko je internet javna domena. Naj izpostavim še nekaj grožen vlad novinarjem, pogosto so to tudi zagovorniki človekovih pravic, gre za pravne pritiske, pa tudi za zlorabo protiterorističnih zakonov in drugih zakonov, ki kriminalizirajo novinarje po vsem svetu. Po drugi strani lahko vlade tudi pritiskajo na novinarje s tem, da uporabljajo oglaševanje, politiko ali pa tudi licenčnine, še prav posebno, kar se tiče javnih medijev, kar se tiče neodvisnosti in če si ogledamo regulatorje, to je ključnega pomena. Naj podam nekaj predlogov, kako lahko Evropska unija spregovori o svobodi tiskanja medijev po svetu. Mislim, da moramo biti ambiciozni v tem trenutku, čeprav je v veliko projektih in politikah svoboda tiskanja medijev, tudi službi za zonanje zdravanje, pa ni pravega koherentnega pristopa in tudi ni pravih kriterijev. Zato menim, da moramo imeti bolj trajnostno spremljanje teh svoboščin in biti moramo bolj jasni, kateri so tisti pokoji, ki jih dajemo v trgovinske sporozume in druge sporozume. Če imamo v mislih jasne cilje in ko bomo lahko zagotovili izvajanje naših politik z obstoječimi instrumenti, kot je Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice, pa tudi z geografskimi instrumenti. Moramo s temi zagotoviti, da bo to dostopno ne le za velike organizacije, temveč tudi za manjše. Kakorkoli že, racionalizirati moramo razvoj medijev in svobodo medijev. Osredotočati se moramo na dolgoročno strategijo, tudi eh, gradnjo eh, zmogljivosti na kraju samem, tako da bodo institucije, kolikor se da, neodvisne tudi od EU. Tukaj bom končala, veselim se že razprave. Thank you very much, Ms. Jakonsar. Hvala lepa, gospa Jakonsari. Kiitoksia eh, raportööri Šakele tästä mielenkiintoisesta. Hvala lepa za to zelo zanimivo analizo. dobro je, da ste upoštevali tudi vsebine na spletu. Dobro bi bilo, če bi imeli tudi javno predstavitev, kjer bi lahko svoje ideje predstavili poročevalci v senci. No, pa prvotovo imamo za to še nekaj časa. Ta naslov. Svoboda tiska in medijev po svetu je dober naslov, pomemben je, da obravnavamo te pomembne teme in to na takšen ambiciozen način. Dobro bi bilo omeniti države, kjer se je svoboda medijev poslabšala. Niso samo Eh, organizirane organizacije tiste, ki bi morale to analizirati. To bi, bi pomenilo tudi dodano vredno za Evropsko unijo. Če si ogledamo stanje po svetu, lahko gotovimo, da imajo danes državljani boljši dostop do socialnih medijev, kakor kadarkoli prej. Ampak istočasno pa se omejuje svoboda tradicionalnih medijev. To poteka pravzaprav paralelno. Eh, pravzaprav je to skrb zbujajoče, če se dogaja v našem sosedstvu, v Turčiji, v Rusiji, pa tudi v Evropski uniji. Naprimer na Mačarskem in pa v Združenem kraljestvu je prišlo do številnih škandalov. Združeno kraljestvo je vmes poskrbelo za te škandale, ampak eh, V nekaterih drugih državah pa postaja jasno, da se protiteroristične zakone uporablja za omejevanje medijev. Treba je torej preučiti vpliv zakonodaje za boj proti terorizmu eh, na svobodo medijev. Poročevalka Šake meni, da bi morala tudi civilna družba organi, uh, analizirati svobodo medijev, stanje svobode medijev. No, uh, menim, da bi morali jasno omeniti tiste države, kjer se je svoboda medijev drastično poslabšala. Uh, naprimer eh, Turčija. Turčija je največji zapor za novinarje na svetu. Tam je več novinarjev zaprtih kot kjerkoli druge po svetu. Podanih je bilo tudi nekaj dobrih predlogov v zvezi za skupno evropsko strategijo. Prav tako pa je treba si ogledati mednarodne sporazume in pa pogojevanje ki imajo praviti z eh, svobodo govora in pa človekovimi pravicami. Ti sporazumi do zdaj ne delujejo. Pravzaprav gre za prej eh, prazne besede, kot pa konkretna dejanja. Kot primer naj podam eh, Kazahstan. Mi smo v zvezi s tem sprejemali številne resolucije v parlamentu, ampak neposredno po tem ko so bile te resolucije sprejete, je gospa Eštanova odpotovala v osrednjo Azijo, v Kazahstan. Oprostite, to je zelo pomembno, zato o tem govorim. No, eh, takrat je prišlo do velikega razočaranja. Kaj ti gospa Eštanova ob svojem obisku ni omenila kršitev svobode tiska. Kazahstan je država, kjer eh, svoboda tiska pravzaprav ne obstaja. Mislim, da bi morali obravnavati to kot osnovno človekovo pravico. In prav gotovo bi Evropska unija morala povedati svoje mnenje o tem. Ta delovni dokument je eh, dober dokument, daje nam veliko pobud za razmišljanje, ampak morali bi predlagati tudi več bolj konkretnih ukrepov, bolj konkretnih predlogov. Evropska unija bi tukaj morala nastopiti na bolj dosežen način. Salafranka. Hvala lepa, gospod Salafranka. Sí, gracias, eh, ja, najlepša hvala. Ta delovni dokument, kot sem razumel, ni to trenutno nič več kot delovni dokument, se dotika izredno pomembnega vprašanja in sicer svobode izražanja in svobode medijev, kar je bistveno vprašanje za vsak demokratični režim. Mislim, eh, da se moramo strinjati s poročilom, ki ga pripravlja odbor za človekove pravice vsako leto in tudi s seznamom eh, kandidatov za nagrado Saharova eh, se lahko soočimo in nam je to dovolj jasen znak, da razumemo, kako zelo mediji trpijo zaradi premalo svobode v številnih državah. In zato upamo, da bo to, temu poročilu dodeljena vsa pozornost, ki je potrebna. Te teme namreč ne zadevajo samo klasičnih komunikacijskih medijev, temveč tudi nove komunikacijske medije, nove elektronske medije pri katerih se pojavljajo zelo zapleteni problemi, ki zelo pogosto v številnih državah, še zlasti naprimer v državah arabske pomladi, v katerih eh, je totalitarni režim preprečil svobodo uporabe interneta in tako naprej. In mislim, da z neodvisnostjo eh, na digitalni ravni eh, se močno vpliva tudi na eh, mnenja strokovnjakov za področje medijev in zato se mi zdi to izredno pomembno. Zelo pomembno bi bilo tudi izpostaviti države, v katerih se to vrstni komunikacijski mediji um, zatirajo, kjer nimajo na voljo dovolj svobode. Mislim, da nekatere države, ki dejansko zatirajo to svobodo izražanja, bi morali biti omenjene v takem poročilu. Menim tudi, gospod predsedujoči, da bi poročevalko lahko zaprosili za nekoliko več natančnosti, kar zadeva časovnico in roke, eh, v katerih namerava predložiti svoje poročilo eh, odboru. In mislim, da tukaj gre za problematiko, ki je precej širša, kot tudi sama pravi v poročilu, in sicer gre za odgovor, ki ga mora ponuditi Evropska unija znotraj izvajanja svojih politik na to problematiko. Mislim, da bi morda vendarle morali biti nekoliko previdnejši pri terminologiji, ki jo uporabljamo. Poročevalka namreč piše, da bi morala Evropska unija izobraziti vlade in tako naprej. Mislim sicer, da se zelo dobro razume, kaj želi povedati, vendar pa se moramo izogniti paternalističnim težnjam in paziti na primerno rabo izrazov. Na vsak način izražam dobrodošlico temu delovnemu dokumentu, ki postavlja Ehm, v prvi plan izredno pomembno problematiko in sicer svobodo izražanja in svobodo medijev. Mislim, da je to izredno pomembna tema v tem občutljivem obdobju in mislim, da moramo kot Evropska unija dati odgovor na ta vprašanja, še zlasti skozi programe, ki zadevajo človekove pravice in mogoče tudi s spodbujanjem kakšnega specifičnega programa. Hvala lepa. Hvala lepa. V zvezi s časovnico naj omenim, da bomo drugo obravnavo delovnega dokumenta imeli 20. marca. Rok založitev predlogi sprememb je 9. april. V AFET-u bomo predloge sprememb obravnavali 6. maja, glasovali pa bomo naslednji dan, 7. maja plenarno zasedanje pa bo verjetno o tem glasovalo na junijskem plenarnem zasedanju. Ob tej priložnosti bi želel pozvati politične skupine naj imenujejo svoje poročevalce za to poročilo na lasno pobudo. Še gospa Šake na hitro. Na hitro mislim, da je dobro se ozvati na dragocene komentarje, ki ste jih podala gospa Jakoncar in gospod Sala Franka. V glavnem menim, da se strinjamo. Tudi sama sem omenila zlorabe protiteroristične zakonodaje, kako tudi drugo zakonodajo, ki omejuje svobodo tiska strinjam se s tem, da je treba izpostaviti do določene države, kjer obstajajo problemi, ampak nisem želela s tem začeti moje predstavitve, kaj ti potem bi zato potrebovali ure in ure. Res pa je, da ko gre za države, ki so pomembne za Evropsko unijo in ki so del naše širitvene politike, kako naprimer Turčija, eh, no, tukaj se že strinjam, da je treba o tem spregovoriti. Kaj ti zato imamo posebno priložnost in tudi odgovornost za to. Enako velja za pogojevanje v trgovinskih sporazumih in tako naprej. Tukaj je bistvenega pomena verodostojnost Evropske unije. Eh, ne smemo samo govoriti o pogojevanju, ampak eh, se resnično tudi zateči k temu, ko je to potrebno. Potem, kar se tiče tega, kar je povedal gospod Salafranka, menim, da se v glavnem strinjava. Eh, upoštevam njegov komentar v zvezi z eh, občutljivim značajem nekaterih jezikov. V glavnem sem želela spregovoriti o izmenjavi najboljših praks, o pravnih okvirih, znotraj katerih lahko zajamčimo svobodo tiska v postkonfliktnih situacijah ali v državah, ki so v prehodnem obdobju. To je seveda občutljivo področje, ampak eh, seveda treba te vlade naučiti marsikaj, tudi o medijih. Razmislila bom tudi, ali je možnost, ali obstaja možnost za evalvacije znotraj poročila o človekovih pravicah. Veselim se nadaljnega sodelovanja s kolegi v zvezi s tem poročilom. Do 5. marca lahko uložite predloge spremem, če želite, da jih upoštevam pri prvem osnutku. Torej, da bodo da bodo del prvega osnutka. Hvala lepa. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Sedaj pa poročilo o napredku Bosne in Hercegovine. To je prva obravnava osnutka poročila, to je zadnje v vrsti devetih pobud za resolucije o državah, ki so del širitvenega procesa. Ta država bo verjetno zaostala za, ostal, za ostalimi državami na Zahodnem Balkanu, kajti napredek v pristopnem procesu je bil zelo omejen. Država do sedaj ni izpolnila kriterijev, ki so potrebni za podpis stabilizacijsko-pridržitvenega sporazuma. Eh, ta še ni vstopil v veljavo in zato Bosna ni mogla uložiti vredostojne prošnje za vstop v Evropsko unijo. Še vedno obstaja pomankanje vizije političnega vodstva, ko gre za bodočo usmeritev te države. Sedaj pa dajem besedo poročevalki Doris Pak, ki bo predstavila glavne ugotovitve v svojem osnutku poročila. Eh, ja, pravzaprav ste povedali vse, kar sem imela povedati, eh, zapovedati sama, tako da lahko kar zaključimo. Dobro. Vsi vemo, da smo lani spomladi pripravili zadnje poročilo in uh, takrat sem v poročilu lahko povedala tudi kaj pozitivnega. To sem želela narediti tudi tokrat, ampak ni mi popolnoma uspelo. Pravzaprav smo ostali na isti točki kot lansko spomlad. Država je še vedno notranje raztrgana. To ima opraviti z eh, dediščino iz Dejtana, z eh, ustavo, ki je država ni pripravila sama, ampak je bila na hitro sestavljena v Dejtonu in ki je tudi v administrativnem smislu zelo obremenjena. Že dolgo imamo sodbo sodišča iz Štrasbura, da naj država končno odpravi diskriminacijo v svoji ustavi. To sploh pravzaprav ni bila Bosna in Hercegovina, ki je upisala to diskriminacijo v ustavo, to je bila mednarodna skupnost. Um, govorim o primeru Sejdi in Finci. Vsi ljudje, ki tam živijo, bi morali imeti pravico, da se potegujejo za najviše položaje v državi. Ampak uh, to sedaj v Bosni in Hercegovini še ne velja. Če nisi bošnjak, hrvat ali srb, potem se ne moreš potegovati za določene politične položaje. To ne obstaja nikjer drugje. Ampak to pač obstaja v tej državi zato, ker je bila ustava na hitro sprejeta po Daytonskem sporazumu, s katerim je bila končana vojna. Tako smo sedaj v takšni situaciji, da morajo prebivalci Bosne in Hercegovine reševati probleme, ki jih niso povzročili sami. Še en problem je ta, da je ta država razdeljena na dve entiteti, na Republiko Srpsko, tam v glavnem prebivajo Srbi, ehm, in pa Hrvaško-Muslimanska federacija, kjer živijo v glavnem bošnjaki in pa približno 12 odstotkov Hrvatov. Problem te federacije je naslednji ta federacija ne funkcionira, kaj ti strukturirana je v skladu z sporazumom iz Vašingtona iz leta 1994 eh, eh, in eh, imamo okrožja, deset kantonov z desetimi premijeji in vsem, kar spada zraven. In poleg tega imamo še vlado v federaciji in potem celotno državno raven lahko si predstavljate, da ta država ne, napred, ne napreduje samo zaradi te nemogoče strukture. To je hud problem, o tem želim spregovoriti na vsem začetku. Problem je ta, da nihče do sedaj ni skušal pomagati Bosni in Hercegovini spremeniti to strukturo. Takšna je struktura že od leta 96. Vsi, ki tam živijo, vsi, ki zasedajo določene položaje, se zelo prizadevajo za to, da bi spremenili strukturo. Ehm, no, ampak če bi se tej strukturi odpovedali, potem bi številni politiki postali brezposelni in številni bi izgubili svoj položaj v prevelikem administrativnem uh, aparatu. Uh, Eh, to je velik problem in zato se ne briga nihče, ne komisija, ne mi, eh, samo jaz si tukaj prizadevam, ampak to mi povzroča samo sovražnike vse posod. No, eh, ameriška administracija se je sedaj začela s tem ukvarjati in oni bodo skušali to sedaj rešiti od zunaj. Ampak v takšni državi ne moremo nič rešiti od zunaj prebivalci morajo to razumeti sami, lahko jim mi pri tem pomagamo. In v tem smislu apeliram na komisijo, da se to mora končno spremeniti. Tega ne smemo prepustiti američano. Eh, Dayton eh, je iz Amerike in ta v realnosti ne deluje. Ta sporozum je končal vojno, ampak rešil ni nažalost čisto nič drugega. Bosna in Hercegovina vedno bolj tone v eh, etičnih eh, konfliktih. Eh, Prapad med posameznimi etičnimi skupnostmi je vedno večji in politiki te, ta razhajanja izkoriščajo in jih spodbujajo kajti, če vedno znova govorijo o nacionalnih sporih, potem uh, lahko še naprej delajo to, kar so počeli do sedaj. V glavnem ne počnejo ničesar, v glavnem se ukvarjajo samo s korupcijo. Gre za administracijo, eh, za administracijo ki ne deluje, ni funkcionalna. Uh, imamo številne primere korupcije. Um, to je uh, Eh, jasno, proti temu se morajo boriti vse etnije skupaj. No, uh, končno smo imeli vlado, ki je, eh, ki je poleti spet razpadla, potem smo imeli neko zatišno obdobje, od oktobra imamo vlado na državni ravni. Svet ministrov, kajti tega ne moremo imenovati vlada, ne smemo imenovati vlada, gre za svet ministrov, Mo, no, no, ampak eh, vlada v federaciji je medtem razpadla in to se preprosto ne spremeni. Morda se več eh, ne spomnite tega, da država tudi ne more sama odločati o vsem. Še vedno ima visokega predstavnika in to ni predstavnik Evropske unije. Um, no, uh, poslali smo predstavnika Lady Ashton, gospoda Sorensona. Uh, ki v tej državi zastopa Evropsko unijo. To ni vodja misije, ima drugačen status. Obstaja pa tudi ta problem, da imamo poleg njega še tako imenovanega visokega predstavnika mednarodne skupnosti. E, ta je zavezan Rusiji, Ameriki, torej vsem. In ta institucija, ki obstaja od 90-ih let, e, namenjena je bila v pomoč Bosni in Hercegovini pri rekonstrukciji države in da bi omejila tiste politike, eh, ki so bili najbolj eh, problematični. No, ta institucija visokega predstavnika ima še vedno pristojnosti iz Daytona, eh, lahko predlaga zakone in to je privedlo do takšne situacije, do takšne situacije da politiki ne morejo imeti polnih pristojnosti. Um, potem, lahko, potem tudi niso odgovorni za um, zakonodajo, ki se sprejema v tej državi. Ta visoki predstavnik je še vedno v državi, ostal naj bi v državi, dokler ne bodo rešena še zadnja odprta vprašanja v zvezi z ustavo. Se pravi, razmere so obžalovanja vredne, investicij ni, kajti za investicije bi potrebovali tudi pravno državo. In potrebovali bi tudi ustrezno administracijo, javno upravo. Ampak v državi je pač tako, da imamo na državni ravni eno stranko, v kantonih eh, potem vladajo drugačne stranke in eh, tako preprosto se ne premakne nič to je situacija, za katero niso nujno, ni nujno kriva sama Bosna in Hercegovina, ampak eh, takšna situacija pač je. Potem imamo tudi problematično situacijo v izobraževanju. Če želimo privlačiti naložbe, potem potrebujemo tudi dobro izobražene mlade ljudi. Ampak verjetno res veste, da je v tej državi situacija še vedno takšna, da imajo šole dva vhoda oziroma dva dela, eno za katoličane, druge za muslimane, kot v srednjem veku. Na ta način se pravzaprav samo spodbuja sovraštvo, preprečuje se sprava in s tem se preprečuje nastanek enotne države. In zato tudi ni tujih investicij v državo. Um, še, že dolgo se skuša zaključiti stabilizacijsko pridržiteljni proces, uh, ampak še vedno obstaja velike ovire temu procesu in zato uh, država tudi ne more uradno odžiti prošnje za vstop v Evropsko unijo in s tem ostaja edina takšna balkanska država eh, oziroma edina takšna država na Zahodnem Balkanu torej, eh, preprosto ne prihaja do napredka. Nekateri zaho, zakoni so že bili sprejeti, naprimer eh, zakon o popisu, potem tudi proračuni, ampak eh, politična pokrajina je tako razdrobljena, mm, da je preprosto zelo težko ohraniti to državo kot enoto imajo 13 ministrov za izobraževanje in potem vas sprašujem, kako naj potem deluje izobraževalni sistem. 167 ministrov ima federacija. Predstavljajte si to. Oni pravzaprav porabijo celoten proračun uh, federacije, se drugače sploh ne gre. In uh, seveda potem ne more biti napredka. Mi moramo poskrbeti za to, da bomo Bosni in Hercegovini pomagali. To nam je deloma uspelo pri um, usposabljanju policije. No, Alteja še vedno tam, še vedno deluje, ampak to so samo podporne strukture. Uh, no, ne bom več govorila naprej, mislim, da nas uh, čaka razprava za ministrom čez pet minut. Besedilo si lahko preberete, uh, besedilo lahko še zaostrimo, čeprav je že ostro. In pravzaprav je najhujše to, da moram ponoviti to, kar sem povedala že lani. Pravzaprav napredka praktično ni in to je obžalovanja uredno, kajti tisti, ki zaradi tega trpijo, so mladi ljudje, mla ljudje, ki tam živijo. Uh, in na koncu morajo ti ljudje preprosto poiskati svojo prihodnost v tujini. Beg možganov iz Bosne je zelo hud problem. Upam, da bodo v prihodnosti sprejete pametnejše odločitve, da bodo te tri etnije se združile bolj, kot so to uspele do sedaj. Um, razhajanja so vedno globja, to je treba preprečiti To je treba preprečiti, zato potrebujemo močen nastop našega zastopnika iz Evropske unije. To komisija ve in upam, da bo prišlo tudi do tega, da bo visoki predstavnik mednarodne skupnosti uh, v bodoče postal nepotreben, da bodo ljudje morali sami prevzeti odgovornost za razmere v državi in to bo morda končno poskrbelo za napredek. Hvala lepa, še gospod Travček. Na hitro, samo malo lahko dodam k temu, kar je že povedala Doris Pak. Poročilo je zelo dobro, ampak mm, nažalost gre za žalostno branje. Napredka v pristopnem procesu ni, mi bi se želeli več napredka, ampak kakor je povedala tudi Doris, uh, niso izpolnjeni predpogoji za to, kako bi izboljšali administracijo, institucije, strukture države. Nažalost ni napredka v pristopnem procesu zaradi vseh teh razhajanj. Nekaj kratkih pripomp. Mm, uložil bom nekaj predlogov sprememb in eh, v njih pojasnil svoja stališča. Morda samo še nekaj, kar se tiče gospodarskega dela poročila. Eh, prišlo je do dogovora v zvezi z eh, vstopom v STO, morda bi lahko omenili ta dogovor, na ta način bi lahko vključili vsaj nekaj pozitivnega v to poročilo. Enako velja za odstavek 27 prišlo je do srečanja med eh, zunanimi ministri Pusičem in eh, Lagustičem z mm, komisarjem Fülejem. Tudi to je pozitivni zgled, ki bi ga lahko unesli v poročilo, zato da bi spodbudili bosanske prijatelje k temu, naj si še naprej prizadeva za dosego cilja. Hvala lepa. Lunaček. Uldike Lunaček, prosim, bodite kratki. Hvala lepa. Nadomeščam gospod Cornelison, zahvaljujem se Doris Pak za poročilo. To poročilo je zelo dobro. Nažalost pa ni optimistično, ampak. Uh, Jasno ste opisali situacijo in eh, sama se popolnoma strinjam s tem, da je sporazum iz Daytona prinesel sicer mir, končal je vojno, ampak eh, ni pravzaprav prinesel miru dolgoročno gledano. Um, samo nekaj bi omenila na hitro. Najprej nekaj v zvezi z gospodarsko situacijo. Eh, pravilno ste omenili probleme, s katerimi se soočajo mladi, ampak pravzaprav moramo povedati, da se celotna regija sooča z eh, problemi, eh, da se sooča z posledicami krize v Evropski uniji, kajti njihova valuta je vezana na evro in morda bi lahko to omenili v predlogu spremembe. Eh, potem tudi, ko gre za, vstop, za dostop do delovnega trga za državljane Bosne in Hercegovine. Eh, zelo je težko državljanom Bosne in Hercegovine vstopati na delovni trg, celo teže kot je. Eh, teže kot za državljane drugih tretjih držav. Potem omeni se tudi um, nasilje nad ženskami. To je problem, ki obstaja tudi v drugih delih regije. In potem v, pri številki 9 podarjate tudi potrebo po poenostavitvi strukture Bosne in Hercegovine. To, zato bi morali poskrbeti na ustavni ravni. Ni dovolj, da se spremeni struktura ene entitete. Ne, treba je poskrbeti za spremembo strukture pri vseh entitetah. In pa še brezvizumski sporožum, o tem govorite v točki 25. Ne bi rekla, da državljani zlorabljajo uh, vizumski ali azilni režim v Evropski uniji. Nekateri ga uporabljajo zato, ker pa zaprav nimajo druge možnosti za to, da bi drugače dobili delo v Evropski uniji. Mislim, da bi morali pozvati države članice naj pospešijo postopke za prosilce za azil v svojih državah. To toliko nakratko z moje strani. V imenu Marije Koneliso naj povem, da se veseli dobrega sodelovanja z vami in pa z ostalimi poročevalci v Senci. Hvala lepa. Še gospa Pampaloni vodja oddelka v eh, generalnem direktoratu za širitev. Hvala lepa, hvala lepa, gospe Pak, za to dobro poročilo. Komisija se popolnoma strinja z analizo iz poročila. V glavnem je to v skladu z našo oceno iz letnega poročila o napredku v Bosni in Hercegovini. Nažalost, tudi to poročilo ni bilo posebno pozitivno. Na kratko, ker nimam veliko časa. Želim omeniti pomemben dialog med komisijo in pa Bosno in Hercegovino. Gre za dialog na visoki ravni o pristopnem procesu. Želimo jim pomagati pri reformi ustave, zato da bi lahko uh, ugradili uh, sodbo Sejdič Finci. Naš vodja delegacije je v intenzivnem dialogu z političnimi vodi, zato da bi prišli do kompromisa. in da bi podali tudi predlog bosanskemu parlamentu, tako da bi to omogočilo naslednji korak stabilizacijsko-predrživitelnega procesa. Ko bo končana reforma ustave, bo lahko Bosna in Hercegovina tudi uradno zaprosila za članstvo. No, eh, naša pisarna v Sarajevu se ukvarja s tem. V zvezi s tem je komisar Füle in pa visoka predstavnica Eštonova sta poslala pismo vsem političnim vodjem za to, da bi kar najhitreje prene, eh, prenesli to sodbo v ustavo. Potem poteka tudi pomemben dialog na visoki ravni o eh, pravosodju. Naslednje eh, srečanje bo potekalo v okrožju Brčko aprila tudi tukaj lahko Evropska unija pomaga, Evro, eh, pomaga Bosni in Hercegovini, pomaga eh, pri pomembnih reformah na področju pravne države. In pa v petek bo prišlo tudi dialoga med Bosno in Hercegovino, Evropsko unijo in pa Hrvaško. Eh, gre za srečanje ministrov za zunanje zadeve, temu srečanju predsedoval komisar Füle, govorimo o administrativnih vprašanjih skušali bomo doseči napredek, ko gre za pomembna vprašanja, ki so še odprta in ki bi lahko škodila Bosni po 1. juliju, ko bo v Evropsko unijo vstopila Hrvaška unija. Mi skušamo omiliti morebitne negativne posledice tega stopa za Bosno in Hercegovino. To srečanje je bilo zelo uspešno in besedila iz srečanja bomo posredovali eh, gospe Pak, zato da bo lahko to, uh, ta nov razvoj dogodkov upoštevala tudi pri svojem poročilu. In potem, ker ste omenili izobraževanje, začeli smo tudi z dialogom na tem področju. Eh, strinjam se s tem, da je izobraževanje ključnega pomena, s tem se mora ukvarjati tudi Evropska unija. V naslednjih mesecih, verjetno maja, bomo začeli z dialogom s pomočjo delovne skupine, z vsemi telesi, ki so dejavna na področju izobraževanja in vsemi ministri, ki so pristojni za izobraževanje v Bosni in Hercegovini. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Pak. Seveda bi želela v besedilo vključiti tudi nekatere pozitivne točke, nekatere pozitivne točke so že v poročilu, ni tako, da sem samo kritizirala. Eh, pravzaprav sem sedaj eh, samo izrazila svoje frustracije. Eh, v Bosni jih namreč ne morem tako prosto izraziti. Moram pa povedati, da ni bila omenjena ena tema in sicer gre za vračanje beguncev. K Eh, temu smo namenili tudi nekaj sredstev in eh, pozorni moramo biti in poskrbeti za to, da, bo sredst, da bodo sredstva prišla na pravo mesto in da bodo tisti, ki se bodo vrnili v Bosno in Hercegovino, tudi preskrbljeni z eh, elektriko v številnih primerjih, namreč ne dobijo niti tega, naprimer v Republiki Srpski. Uh, Eh, in naj povem, da je to tudi edina država v Zahodnem Balkanu, kamor ne morejo eh, eh, vstopiti prebovalci iz Kosova. Celo v Srbijo lahko vstopijo, v Bosno in Hrvatsko pa ne. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 25. februar. Gospe in gospodje, sedaj bi želel pozdraviti iškega namestnika, ministerskega predsednika in ministra za zunanje zadeve in trgovino Imona Gilmorja. Zahvaljujem se mu, da je prišel v naš odbor takoj po svetu za zunanje zadeve. Ehm, ta svet je potekal danes. Opravičujem se v imenu našega predsednika Emarja Broka. On se ukvarja za pomembnimi vprašanji doma v Nemčiji. Zato ga danes ni tukaj. Gospod minister, vaš dnevni red je bil uh, velik izziv. Razpravljali ste o situaciji v Maliju. Upam, da bo tam tudi uradno začela teči misija. Razpravljali ste tudi o vzhodnem partnerstvu. Tukaj nas zanima predvsem, kaj so ministri povedali o situaciji v Ukrajini, v Gruziji in pa v Moldovi, kjer je v krizi proevropsko zavezništvo. Spregovorili ste tudi o situaciji v Iraku, tukaj smo sprejeli pomemben dogovor o sodelovanju, potem tudi, ko gre za južno sosedstvo. Eh, o tem ste govorili, govorili ste tudi o zelo zaskrbljujoči situaciji v Siriji in pa o bližnjo-shodnem mirovnem procesu, tudi v luči rezultatov nedavnih volitev, ki so potekale v Izraelu. Torej, vaš dnevni red je bil izredno poln. Mi smo prebrali sklepe sveta, sedaj pa bi želeli slišati tudi vaše poročilo. Izvolite besedo. Much, uh, Hvala lepa, predsedoči. Prosim, prenesite moje najboljše želje gospodu Broku. Sveda razumem, če ima bolj pomembne domače politične teme, vemo, da je pač politika lokalna zadeva. Svet za zunanje zadeve se je končal pred dobro urcem od 9.30 smo zasedali in imeli smo kar precej dolgo razpravo, dolg dan. Vesel sem, da sem lahko prišel k vam v odbor za zunanje zadeve, da spregovorimo o zaključkih Sveta za zunanje zadeve. Svet je govoril o Malju po sprejetju načrta malijskih oblasti in po sestanku majske spremljevalne skupine v Bruslju 5. februarja predsedovala je Catherine Ashton, podpredsednica komisije in visoka predstavnica. Začeli smo eh, z misijo usposabljanja Evropske unije, dodatno podporo pa posredila v bližnji prihodnosti, ko bomo torej tudi izpopolnili naše note. Zaključki sveta, glede Malija, izpostavljajo podporo Evropske unije k izvajanju načrta pred volitvami kasneje letos, prav tako tudi vzpostavitev odbora za dialog in spravo in podporo vaškim sirem, ki bodo pod civilnim nadzorom. Prav tako smo pozdravili zaključke spremljalne skupine in smo tudi podali podporo temu, kar je izrekel komisar Pibalks. 20. februarja, 12. februarja v Dublinu. Odziv Evropske unije v Maliju mora biti celovit, mobilizirati moramo podporo, imeti moramo skupno zunanje varnostno politiko, prav tako pa moramo nameniti tudi 50 milijonov evrov, ki bodo namenjeni eh, misiji Afizmi, ki jo bo vodila Afriška unija. Eko je tudi ponudil podporo leta 2012 smo ponudili precej sredstev za boj proti revščini in lakoti v Sahelu. Prav tako smo ponudili precej sredstev za razvojno pomoč. Evropska unija mora ustrajati pri tem, potrebno je zagotavljati pravno državo in demokracijo v državi. Vzhodno partnerstvo je bil tudi poudarek sveta za zunanje zadeve. Govorili smo o napredku v vzhodnem partnerstvu, še pred sestankom na ravni ministra Julija. Želimo si boljših prostotrgnjskih sporozumov z Moldavijo, Ukrajino in Gruzijo. To je ključni element pri razvoju boljših odnosov z vzhodnim partnerstvom. Pogajanje glede pridružitvenega sporozuma z Azerbajdžanom tečejo. Ministri so menili, da je potrebno imeti vključujoč pristop, ki bo vodil do tega, da bodo odgovornost prevzeli partnerji v državah. Komisar je debriefal svet glede vzhodnega partnerstva prejšnji teden v Tbilisiju. Z generalnim sekretarjem Šmitom se je tega odrežil v imenu Catherine Ashton. Pred vrhom v Vilni se je komisar sestal s predstavniki civilne družbe, s forumom civilne družbe in je tudi uh, podal predstavitev. To kaže na pomen, ki ga EU namenja odprtemu pristopu pred svetom. Pa tako smo sprejeli sklepe glede vzhodnega partnerstva. Ti izpostavljajo, da je tempo reform tisti, ki bo določal naše sodelovanje. Tisti partnerji, ki bodo najbolj reformirali svoje družbe, bodo dobili največ podpore. Ministri so se strinjali, da moramo predvilno vedno znova pregledovati to vprašanje. Kar se Sirije tiče, se svet strinjal, da bo krepil restriktivne ukrepe proti sirskemu režimu za nadaljne tri mesece, zato da bomo ponudili tehnično podporo za zaščito civilistov. Imeli smo izmenjavo mnen, kako bi Evropska unija lahko kar najbolje podpirala opozicijske sile in sirska prezidevanja za to, da bi ponudili humanitarno pomoč sirskemu prebivalcu. Svet je tudi cenil prizadevanja predstavnika Brahimija, da bi dosegel politično rešitev, tudi glede na to, da se želi opozicija sedaj pogovarjati za sadom. Sprejeli smo sklepe, tudi kar se tiče teh vidikov in humanitarnih vidikov. Z Brahimijem pa se bomo potem pogovarjali še marca. na svetu zunanje zadeve, ob kosilu smo spregovorili o okrepljenem sodelovanju na ravni EU za neposredna pogajanja med partnerji na Bližnjem vzhodu. Člani tega odbora veste, da je stališče Evropske unije, kar se zaželenega rezultata teh pogajanj tiče, že bilo izrečeno in da se moramo zavedati, da potrebujemo rešitev teh dveh držav z drugo Obamovo administracijo tesno sodelujemo. To je pomemben vidik teh prizadevanj in k temu so zavedeni ministri in visoka predstavnica. Prav tako je visoka predstavnica izpostavila srečanje eh, z, eh, z državnim sekretarjem Kerjem prejšnji teden. Tudi v Iraku smo razpravljali. Irak je na njiju, tako za izzive znotraj meja, za etnične in eh, verske napetosti, pa tudi širše, glede na konflikt v Siriji ministri in visoka predstavnica so se strinjali, da mora EU in države članice mora intenzivirati ukrepe za to, da bi stabilizirali razmere tudi v skladu s porazumom o sodelovanju med EU in Irakom. Turčija, ZN, EU in država Zaliva so zelo pomembne v tem oziru. Komisija skuša zagotiti podporo za dobro upravljanje v Iraku z približno 20 milijoni evrov, bi naj začeli že pred poletjem. Človekove pravice, pravna država, izobraževanje. To bodo prednostne naloge naslednjega finančnega okvira. Komisar Pibax je izpostavil tudi varnostne izzive, s katerimi se sooča EU in tudi Združene narodi pri pomoči v Iraku. Naj izpostavim še nekaj drugih sklepov sveta, kar se tiče Severne Koreje, odločno obsojamo jedrski test in vključujemo nekatere dodatne ukrepe za prepoved trgovanja z žlahnimi kovinami in tudi poslovanje bank eh, te države v EU, pa tako tudi embargo na novo natisnjene bankovce in kovance. Pa tako imamo restriktivne ukrepe za to, da bi se v nekaj preprečili, da bi še nadaljevali z jedrskim programom. Kar se tiče prijateljskih narok EU na področju človekovih pravic. Evropska unija podpira vsa, vse organe, ki se ukvarjajo s tem, pa tako izpostavljamo pomen pregleda, rednega pregleda na tem področju. Sklepi prav tako predvidevajo tematske resolucije za leto 2013. Države, ki so prednostne, so Sirija, Severna Koreja, Iran, Šrilanka, Mali, Burma, Mjanmar in Belorusija, pravice otrok, žensk in invalidnih oseb, diskriminacija na podlaki spola in spolne usmerjenosti so nekaj, kjer mora biti EU še prav posebno pozorna. Zimbabve svet je sprejel sklepe in odločitev za to, da bomo obnovili restriktivne ukrepe, nekatere predloge smo pa smo dodali glede oseb in organov, ki so zajeti. Prav tako smo pozdravili ustavni postopek in spobujamo stranke v Zimbabveju, da naj nadaljuje z gradno države in da naj pripravijo kredibilen načrt. Potem referendum, to je naslednji korak, ki bi opravičeval, da bi se odrekel nekaterim restriktivnim ukrepom strani Evropske unije. Sveda bo to tesno povezano s političnim napredkom državi sami. Gospod predsedujoči, to so glavni zaključki. Garka in eh, vesel sem, da sem lahko to predstavil, sedaj pa se veselim vprašanj. Hvala lepa, minister, sedaj pa kolegi. Najprej Sara Franka. Sí, gracias, eh, señor presidente. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod namestnik ministra, predsednik vlade. Mislim, da je to, kar ste predstavili, najhitrejši predstavitev iz rezultatov sveta, kar smo jih do sedaj videli, glede na to, da ste že tukaj, potem, ko ste končali z zasedanjem. Ampak imam vprašanje, kar zadeva zaključko zvede s Sirijo, me zanima gospod eh, podpredsednik vlade. Uh, Ehm, pa če pustimo samo podporo od posebnemu odposlancu Združenih narodov in Arabske lige in eh, poleg vsega, s čimer se skuša pozvati Kitajsko in Rusijo kot članici varnostnega sveta, naj primerno delujete ali mislite, da da bi lahko v zvezi s kršitvami človekovih pravic v tej državi dosegli nek premik naprej. Tukaj mislim predvsem na sankcije in sankcije sveta proti Severni Koreji. To me zanima. Poleg tega Tukaj ne mislim predvsem na sankcije iz resolucije Združenih narodov, ampak na avtonomne sankcije, ki jih je sprijela Evropska unija. Potem pa še zadnje vprašanje v zvezi z misijo v Maliju. Danes se je svet odločil, da naj bi podporno misijo Evropske unije eh, za malijsko vojsko eh, poslali v državo. Prvi del je tja že napoten. In sporočilo je svet v zvezi s tem že podal, vendar pa, kolikor vem, naj, naloga te misije ne bi bila udeležba v eh, oboroženih spopadih. In zato me zanima, ali ste se v svetu kaj pogovarjali o varnostnih pogojih za to misijo, glede na to, da smo tako jasno slišali, kakšna je narava te misije v Maliju. Hvala lepa, gospod Danžan. <coughs> Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod podpredsednik vlade, najlepša hvala, da ste se tako hitro um, odzvali in prišli predstaviti rezultate sveta. Dve vprašanji imam v zvezi z Malijem. Med obiskom podpredsednika Vajdna v Parizu pred dvema tednoma je bilo povedano, da bo afriška sila Amisma, na katero evropejci veliko stavijo za zagotovitev varnosti, še zlasti v severnem Maliju in to na dolgi rok. Torej, ta afriška sila naj bi postala mirovna misija Združenih narodov. To precej spreminja položaj, kar zadeva mandat, financiranje, vojaško udeležbo in eh, tudi more biti eh, glede na podporo Evropske unije v tem smislu. Torej, ali lahko kaj več poveste, kaj bo dejansko postala ta misija za ohranitev miru? Uh, In drugo vprašanje. Francoski minister za zunanje zadeve, gospod Fabius, je spregovoril nekaj z embargom na orožje. In eh, pač o tem je tekla beseda in povedal je, da se ta embargo ohranja, vendar pa, da naj bi v zvezi s tem bil pripravljen amandma, eh, na podlagi katerega naj bi se vendarle omogočilo Eh, omogočila lažja zaščita civilnega prebivalstva. Torej, ali lahko kaj poveste v zvezi s tem in v zvezi z morebitno spremembo stališča glede embarga? Hvala lepa, gospod Palecki. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, predsedujoči. Gospod minister. Rad bi vas poprašal o razmerah v državi sosedje Evropske unije. To je predvsem zapleten sosed Belorusija. Seveda poznate razmere v Belorusiji, poznate prizadevanja Evropske unije, da bi eh, z Belorusi skušali doseči napredek, da eh, tudi torej, skušamo uravnotežiti oba pristopa sankcij in spodbud kakšno je vaše mnenje, kako bi naj ukrepali v zvezi s to državo? Hvala lepa. Gospod Atkins. Thank you. Um, Hvala lepa. Čudovito vas je znova videti. In uh, čudovito je, da vas na redni podlagi vidimo tukaj. Upam, da ste tudi ta mesec živeli tako kot prejšnji dve vprašanji. Se prečujem, da se ponavljam, da pa to ne bo kar izginilo. In to je seveda bližnji vzhod. Izraelske volitve še niso predvedle vlade, to so edinstvene razmere. Morda bi lahko prek ministerskega sveta sedaj, sveta ministrov, pritisnili na zasedena naselja. In druga vprašanja, ne želim biti kontroverzen, vendar pa sedaj je pravi čas, da to storimo. Zanima me, ali ste kaj pritisnili vi na strani predsedstva ali visoka predstavnica, da bi to storila v tem trenutku. In drugo vprašanje. Tukaj ne gre samo za to, da smo nasramni. Glede na to, da smo odreženci v kvartetu Evropske unije, ali ne bi bilo uredno razmisliti o tem, da bi gospoda Blera povabili na enega vaših sestankov, da bi razložili, točno kaj ta kvartet čez sploh kaj počne. Much, Ms... Hvala lepa, gospod Lunaček. Hvala lepa. Tudi v imenu zelenih vas pozdravljam tukaj v Afetu. To je vprašanje prvo o Siriji. Morda nisem slišal vsega, kar ste dejali. Mislim, da smo imeli tudi razpravo, to smo slišali iz medijev o vprašanju tega, da ne bi bilo več eh, vaške sankcije, kar se Sirije tiče, zato da bi države lahko izvažale orože in posedovale orože upornikom. Kakšna je bila razprava na tem področju, kdo je bil za, kako se je skupaj izgledalo, mislim, da odločitev ni bila sprejeta. Bila spet odločitev, da ne bomo sprostili sankcije, vendar pa da bi izvedeli več o tem. Drugič, Ukrajina. Prišlo je do zatiše. Ali menite, da obstaja možnost za napredek v bližnji prihodnosti, kajti v tem trenutku je vse zastalo? Je razprava potekala tudi o tem? Vidite, kakšno možnost, da bi v naslednjih tednih dosegli napredek? Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa se bo minister odzval na vaše vprašanje, potem pa še drugi krok. Že imam tri govornike. Gospod minister. Thank you, Mr. President. Um... Hvala lepa, predsedujoča. Najprej naj odgovorim na vprašanje o Siriji. Gospod Saravanka je zastavil to vprašanje, pa tudi gospod Danža. In gospod Lunoček. Najprej. kar se tiče stariča glede mednarodnega kazanskega sodišča, je bil eden od sklepov ta, da Evropska unija ostaja zaskrbljena zaradi široko razširjenih kršitev pravic, kršitev človekovih pravic, glede na to, da bi lahko vse skupaj vodilo do zločinov proti človeštvo in mm, bilo delo do vojnih zločinov po statutu tega sodišča. In EU poziva Varnostni svet Združenih narodov tako, da se govori o teh vidikih v Siriji. Tudi to, da bi to lahko prenesli na IKTI, kot je to zahtevano v švicarskem dopisu eh, Združenim narodom. In potem pozivamo vse tiste, ki so odgovorni za to, da najprej zame odgovornost torej na koncu je tudi neposredna referenca na razmere v Siriji in na IKTI. Kar se tiče sankcij, sklepi, ki so bili sprejeti, so v prvi meri takšni, da obstoječe sankcije, ki jih imamo v Siriji, bodo podaljšane še za tri mesece. vprašanje, ki se je porojilo, pa ni šlo toliko v smeri tega, da bi sprostili embargo na orože. Smo pa pojasnili to, kar je povezano z določbami v sankcijah za uporabo nesmrtonosne vojaške opreme in za tehnično pomoč za civilno prebivalstvo. Tukaj smo torej pojasnili to, da bi nesmrtonosno vojaško opremo tehnično pomoč na tem področju lahko ponudili, če bo to potrebno in kjer je to potrebno za izboljšavo varnostnih razmer civilistov. To pa ne pomeni in kar se sklepov eh, sveta za zonanje zadeve tiče, to ne pomeni, da ne bo več embarga na orože. Torej, niti blizu temu nismo bili. Kar se tiče Malja, Nekatere države članice so podale briefing in tudi komisija je to podala glede varnostnih razmer v Malju in glede humanitarnih razmer. Francoska operacija v Malju vključuje več kot 4000 vojakov, nadaljuje se s podporo številnih držav članic Evropske unije in drugih mednarodnih dejavnikov ta operacija, o kateri je bilo govora, bo tudi ponudila več kot 4000 vojakov, tudi vojake iz Čada, ki bodo torej ostali izven. Um, Vrige poveljevanja te operacije. Ta operacija vključuje Gao, Timbuktu, Gidal in eh, sedaj se že pojavljajo elementi gverilskega terorističnega boja. Vprašanje, kar se vzhodnega partnerstva tiče in vprašanje gospoda Palickisa. pa tudi vprašanje gospe Lunaček. Tudi ona je govorila o shodnem partnerstvu, o Belorusiji in Ukrajini. Mislim, da je pomembna stvar danes ta, da smo torej imeli to razpravo pred eh, zasedanjem zunanjih ministrov, ki bo julija in pred novembrskim vrhom. Mislim, da moramo reči, da je Gajark skrbelo to, da bi najprej ne bilo ustreznih priprav na eh, vrhu Vilni. Današnja razprava se je prezadevala, da se to ne bi zgodilo. In potem drugič, da bi v naslednjem obdobju dali več pomena vzhodnemu partnerstvu in državam v tem partnerstvu. To pa bo seveda govorila o njihovi evropski perspektivi, kako in kje se vidijo, v kateri smeri gredo in o vprašanju globlih prostotrgovinskih sporazumov in vprašanjih, ki so povezana z demokracijo, človekovimi pravicami, pravno državo in tako dalje. Mislim, da lahko rečemo, da so razmere različne po državah ne gre za neko podobnost v vseh državah, članicah sodnega partnerstva. Razmere se razlikujejo po državah. In to je nekaj, k čemu se bo svet še vrnil in to na redni podlagi. Bližnji vzhod, Atkins. Med kosilom smo menili, da sedaj imamo priložnost obdobje takoj po volitvah v ZDA in po volitvah v Izraelu bo obdobje, ki bo ponudilo priložnost za doseganje napredka glede bližnjevzhodnega mirovnega procesa. To, kar smo slišali strani Johna Kerrija, nas je upogumilo. Predsednik Obama bo obiskal Izrael. Mislimo, da marca. in zato torej priložnost obstaja za Evropsko unijo, da deluje proaktivno z drugimi in skuša zagotoviti mirovni sporozum na Bližnjem vzhodu, da skuša zagotoviti, da se razprave nadaljujejo. Seveda bomo morali razmisliti o vlogi kvarteta in kako torej tako otec pada v te razprave in kakšne te razprave bodo. Nismo govorili o možnosti, da bi pobili gospoda Blera na sestanek sveta za zunanje zadeve. Dr. Brahimi bi se naj odrežil, verjetno tudi mačevskega sestanka in razpravljal o razmerah verjetno tudi v Siriji. Sem kaj izpustil? če sem, me boste verjetno na to spomnili. Prav, hvala lepa, minister. Tako se daj pa drugi krok. Gospod Pötering. Ja, dank, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod zunani minister. Ne zavidamo vam vašega dela, svet je tako velik, težave pa so tudi zelo raznolike. Zato samo vprašanje, kar se Malija tiče. Mislim, da moramo biti hvaležni predsedniku Francije,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 bile namenjene temu, da bi se lahko odzvali kot Evropska unija na prihodne izzive, kot je ta v Malju. Kot sem že dejal, je francoski predsednik, hvala Bogu, posredoval. Vendar pa to bi morala biti naloga Evropske unije. Kaj menite o tem? Thank you, uh, Mr. Rovček. Gospod Rovček. Hvala lepa. Naj ostanem na Bližnjem shodu. Dejali ste, da moramo biti proaktivni, strinjam se z vami. Kajti, če imamo priložnost, potem je to sedaj v drugem mandatu Obame. Naj vas poprašamo o Hezbolahu. Smo pod pritiskom ameriških prijateljev, tudi kolegov v kongresu, da bi Hezbolah bil dan na seznam teroristov po predhodnih ugotovitvah bogarskih organov, kar se tiče napada v Burgasu. Ali ste govorili o tem, kakšno je naše stališče glede Hezbolaha? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Tajno. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Dobrodošli, zunani minister. Gospa Lunaček, o tem že govorila delno, kar se tiče Ukrajine in vrha Vilne glede vzhodnega partnerstva, ali menite, da bi lahko podpisali pridružitveni sporozum? Ali je bilo storjeno dovolj, kar se tiče reform v Ukrajini, da bi zadostila svetu? Ali bi pozdravil sklep sveta glede Zimbabve? Jaz sem v rednih stikih z organizacijo Justice for Zimbabwe v Združenem kraljestvu, ki se zazema za polnitev zemljišč tistim kmetom, ki jim je bilo odzeto. Lahko zagotovite, da bo ta zadeva upoštevana v prihodnje, ko boste govorili o reviziji sankcij za režim. In Hezbollah, tudi sam sem, govoril, sem želel govoriti o tem po bolgarskih gazovitih dogodkih. dobil sem pojasnilo, da si nekdo ne želi, da bi to bilo dano na teroristični seznam. Vendar pa mi lahko poveste, kakšna je razlika med vaškim in civilnim krilom, čeprav v zborah sploh ne razlikuje na najvišji ravni med temi strukturami. Ima se samo za eno enotno organizacijo in strukturo. Morda lahko razložite stališče vaše vlade, zakaj Hezbolah še ni na seznamu terorističnih organizacij. Thank you very much. Some... Hvala lepa. Še kdo? Ne, potem pa da bi besedo kar eh, gospod minister, vi pa lahko premislite, če želite še zastaviti kakšno vprašanje. Excuse me for a follow-up question by Mr. Danjan. Še gospodin Žan. Uh, ma, issue, the... V zvezi z Malijem. Transformacija afriških sil oziroma spostavitev mirovne misije v, kak, v kakšnem kakšne so trenutne razmere v zvezi s tem v Maliju? Okay, let me take um, first of all um, uh, Mali. Um, I should say at the outset, uh, perhaps should have. Hvala lepa. Najprej nekaj o Malju. Morda bi to moral povedati že prej. Trenutno potekajo obširne priprave za misijo usposabljanja Evropske unije, general Lecomte je bil imenovan za vodja misije in 24. februarja je bila vzpostavljena misija za namen usposabljanja malijskih eh, vojakov za vzdrževanje miru. Gre za logistično podporo, usposabljanje, v glavnem bi naj misija štela približno 500 ljudi in sicer bo locirana 60 km stran od Bamaka. No, ampak eh, Evropska unija ni uh, dala na razpolago pravočasno osebja za to misijo. Ampak to želimo sedaj nadoknaditi, tako da bomo lahko kar najhitreje začeli z uh, usposabljanjem. Glede vprašanja, ali bi odziv na situacijo v Maliju moral biti na ravni Evropske unije ali individualnih držav članic. No, eden izmed dejavnikov, ki jih je treba tukaj upoštevati, je bil eh, nenadni razvoj te krize, nadaljen pojav te krize. Tako je Francija lahko ukrepala hitro zaradi njihovih sil, ki so že bile prisotne v Čadu, Senegalu in pa slonokoščeni obali. kar se tiče prihodnih struktur, obramnih struktur Evropske unije, eh, o tem bi morali bolj poglobljeno razpravljati. Dogodki v Maliju bodo prav gotovo prispevali k tej razpravi. Seveda pa se moramo sedaj nujno ukvarjati z vprašanjem Malija. Eh, morda sem s tem deloma odgovoril na vaše vprašanje, gospod eh, Pojterink. Verjetno gre za neko širše vprašanje. Zato bi bila potrebna daljša razprava, kot pa sedanja izmenjava vprašanj in odgovorov. Povem še nekaj besed v zvezi z Hezbolahom. In uh, dogodki v Burgosu, zunani ministr Bolgarije je poročal svetu o trenutnih ugotovitvah preiskave napadov v Burgasu. To sta omenila tudi gospod Ruček in pa gospod Tenok. Rečeno je bilo, da mora Evropska unija spodbujati libanonske oblasti, naj sodeluje za Bolgarijo, zato da bo zagotovljen gazijski pregon storilcev in da mora sodelovati z Evropsko unijo pri boju proti mednarodnemu terorizmu. Minister Mikati je izrazil željo po sodelovanju in to lahko prav gotovo pozdravimo. V brifingu svetu je bulgarski zunani minister. No, on je bil tisti, ki je podal briefing, ki je podal oceno glede tega, na kakšni točki se nahajajo raziskave. In rekel je, da bo o tem poročal na naslednjih svetih zunanih ministrov, potem, ko bo prišlo do končnih ugotovitev in sklepov. Danes smo na svetu zanalnih ministrov razpravljali tudi o vprašanju Hizboloha. Gospod Tenov, vi ste omenili stališče moje vlade v zvezi s tem. Sam ne morem tukaj predstavljati irske vlade, sem tukaj v svoji zmogljivosti zunanega ministra. Je pa res, da. Uh, se moramo spoprijeti z situacijo v Libanonu. Libanon je ključna država v tej regiji, še zlasti v luči dogajanj v Siriji. V medijih so se pojavile špekulacije, ali bomo eh, spregovorili o tem, ali je treba Hezbolah uvrstiti. Mm, na seznam terorističnih skupin ali ne. Ampak o tem nismo razpravljali. Verjetno pa bodo tudi dogodki v Bolgariji v prihodnosti odločali o tem. Kar se tiče situacije v Ukrajini, o tem smo razpravljali z ukrajinskim zunanim ministrom. Govorili smo o pristopu več za več, more for more, v zvezi z. Uh, prezažitvenimi sporazumi, z prostotrgovinskimi sporazumi. Ti seveda morajo temeljiti na ustreznih odzivih držav vzhodnega partnerstva, vključno z Ukrajino. Torej, tukaj se bom pri vseh teh področjih se bomo odločali za pristop več do več. Izkoristiti moramo vzvod, predvsem gospodarski vzvod, ki ga ima Evropska unija v tej regiji, zato da dosežemo napredek pri demokraciji in pa človekovih pravicah. To pa moramo seveda tudi uravnotežiti z zagotovili glede evropske perspektive držav izhodnega partnerstva. Če bodo države izgubile to perspektivo, potem tudi Evropska unija ne bo mogla izkoristiti svoje možnosti prepričevanja in vzvoda pri doseganju napredka v zvezi z človekovimi pravicami. Seveda si želimo hitrejšega napredka na teh področjih. Prav gotovo tukaj obstajajo resni pomisleki v zvezi z eh, situacijo v Ukrajini in pa Belorusijo. Še nekaj v zvezi z Zimbabvem. Gospod Tenok. današnja odločitev glede sankcij v Zimbabveju je odziv na napredek, ki je bil tukaj dosežen? Sankcije so namenjene spodbujanju napredka. Če pride do tega napredka, pa je seveda treba sankcije sprostiti, zato da nagradimo napredek, ki je bil dosežen. To je seveda proces, ki mora biti tehnično premišljen in mora biti tudi redno spremljen. Svet se bo k temu vprašanju vrnil na kasnejših svetih, torej ko bomo razpravljali o Zimbabveju. In še gospod Danžan. kar se tiče prehoda iz afizme v mirovno misijo Združenih narodov. To je nekaj, kar bo potrebovalo nekaj časa. Potrebujemo resolucijo Varnostnega sveta, potrebujemo tudi neko misijo za jasnim mandatom. Sedaj smo šele na začetku tega procesa. Malijski predsednik je pisal generalnemu sekretarju Banu Kimunu, eh, v tem pismu je izrazil svoje strinjanje, svoje strinjanje za to misijo. Eh, glavni namen misije pa bo seveda stabilizacija razmer v državi. Hvala lepa, gospod minister. Ali ima še kdo kakšno vprašanje, pripombo, dopolnilno vprašanje? Gospod minister, zdi se, da so vsi prisotni poslanci zadovoljni, tako da se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se vam, da ste prišli tako hitro po zasedanju sveta ministrov. Eh, veselimo se nadaljnega sodelovanja z vami in vam želimo veliko uspeha pri vašem delu. Hvala.